dragi kolegi, gospe in gospodje. Dovolite mi, da vam najprej zaželim dobrodošljico v imenu odbora za razvoj Evropskega parlamenta na tem medparlamentarnem srečanju s predstavniki nacionalnih parlamentov na temo usklajenost razvojnih politik in koordinacija donatorjev. Moje ime je Eva Žuli, predsedujem odboru za razvoj znotraj Evropskega parlamenta in včast mi je, da lahko danes tukaj sprejmem delegacije nacionalnih parlamentov. Organizacija odborov sestankov odborov Evropskega parlamenta skupaj s predstavniki istoimenskih odborov nacionalnih parlamentov je izredno pomembna, še zlasti v tem obdobju, ko se znižujajo sredstva. Zato skušamo zagotoviti koherenten pristop znotraj naših institucij, saj je to bistvenega pomena, zlasti, kadar je treba storiti več in delati bolje, pa čeprav z manj sredstvi. In zaradi tega je ta sestanek izredno pomemben in koristen za vse nas. Upam, da bodo današnje razprave prispevali k temu, da bomo bolje razumeli potencial skupnega delovanja in eh, izboljšali domet delovanja naših institucij, ter, če je le možno, zagotovili večjo usklejenost med politikami, ki se izvajajo na nacionalni in na evropski ravni, še zlasti na področju razvojnih politik. Kot je predvideno na dnevnem redu, bo naš sestanek potekal v dveh delih. Prvi del, prvi sklop eh, bo posvečen usklajenosti razvojnih politik v Evropski uniji. Vodil bo ta sklop gospod Charles Gerens. Govorili bomo o dobrih praksah na področju razvojnih politik in upam, da bomo imeli plodno razpravo. Drugi sklop pa bo posvečen politikam in inštrumentom, ki jih lahko uporabimo za izboljšanje razvojnih politik znotraj Evropske unije ter tako izboljšamo učinkovitost pomoči, Ta sklop bo vodil gospod Gay Mitchell. Za konec bomo prisluhnili še gospodu Petu Brinu, predsedniku skupnega odbora za zunanje zadeve in trgovino eh, znotraj irskega parlamenta. Preden dam besedo gospodu komisarju Pibalgsu, bi želela poudariti, da usklajenost razvojnih politik ne pomeni samo usklajenosti med politikami držav članic in Evropske unije, temveč gre za usklajenost vseh zunanjih politik držav članic in Evropske unije. E, naj podam primer Norveške. Norveška je ustanovila zelo pomemben sklad za boj proti krčenju gozdov. Mislim, da je, gre za približno 3 milijarde evrov. Po drugi strani pa tam deluje podjetje, ki gradi enega največjih jezov eh, na Amazoniji in s tem močno prispeva k krčenju gozdov. Torej, zato gre. Eh, zato si moramo prizadevati za večjo usklajenost naših politik. Podjetja, norveška, nemška in druga, eh, morajo ravno tako spoštovati okolje, glede na to, da so njihove države vključene v razvojne politike. Gospod Pibelk, si izvolite besedo. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, spoštovani poslanci, spoštovani poslanci nacionalnih parlamentov, gospe in gospodje, veliki, veliko čas mi je, da sem lahko na tem medparlamentarnem srečanju. To je resnično priložnost za to, da združimo naše moči in da se ukvarjamo z vprašanjem razvoja. Vsi, ki ste podporniki razvoja, ne potrebujete dolgega uvoda. Vendar pa želim še enkrat podariti resnično pomembne zadeve, namreč, da ni miru brez razvoja. Ni trajnostnega razvoja okolja brez razvoja in tudi dobrobiti nimamo brez razvoja. Zato je razvojno sodelovanje tako pomembno. To nam nudi trajnostno prihodnost za vse. Današnja razprava se bo dotaknila dveh najbolj pomembnih vprašanj v trenutni evropski razvojni politiki. Lahko vam podam nekaj številk, da se skupaj ilustriramo. Leta 2012 smo donirali 9 milijard evrov iz Evropske unije in pa komisije. Ena milijarda humanitarne pomoči, osem milijard iz skupnosti in 50 milijard evrov iz vseh donatorjev Evropske unije. Zato je nujno, da usklajujemo naše sodelovanje. Samo na ta način lahko dosežemo trajnostne rezultate. Potem, če teh 8 milijard primerjam samo z potrebami po investicijah v Afriki, te bi znašale 15 milijard na leto, pa moramo reči, da to relativizira te številke. Moramo si ogledati, kaj so lahko drugi viri za razvoj. Eden izmed teh je pravzaprav eh, prav gotovo domači viri tudi to je odvisno od koordinaciji politik razvoja. Potem pa še druge politike Evropske unije, kmetijstvo, trgovina, ribištvo. Tudi to zelo vpliva na potencial držav za razvoj. Skladnost politik za razvoj zveni kot nek eh, poenostavljen pristop, ampak eh, ta lahko ponudi boljše rezultate kot pa zgolj razvojna politika. Današnje teme so povezane z eh, plačili za podporo državam v razvoju, istočasno pa moramo jasno razumeti, da brez usklajevanja naših politik, brez usklajevanja politik v Evropski uniji in drugih partnerjev, ne moremo pričakovati, da bo do zgolj finančna podpora, finančna pomoč dosegla neko dodano vrednost. To, kar želimo doseči pri usklajevanju, je povezano z tako imenovanim skupnim načrtovanjem. To skupno načrtovanje pomeni, da si ogledaš razvojni načrt države v razvoju, kakšna osnova je tam predvidena in potem svojo lastno razvojno strategijo prilagodiš temu razvojnemu načrtu. Hkrati si pa v Evropski uniji prizadevaš za enako kvir rezultatov in za enako hitrost razvoja politično gledano vsi moji kolegi pri, podpirajo ta pristop. Včeraj smo se dogovorili, da bomo ukinili vse sankcije, ki so bile uvedene proti Burmi in uh, ministri so tudi pozvali k skupnemu programu, k programu skupnega načrtovanja. Se pravi, politično gledano podpora obstaja, ampak ko gre za izvajanje v praksi je slika nekoliko drugačna. Vse skupaj vpliva na cikle programiranja, načrtov, vse skupaj vpliva na vzorce, ki obstajajo že 50, 20 ali pa 10 let. Skratka, potrebno je veliko sprememb. Zato je ključnega pomena, da nacionalni parlamenti zahtevajo politične odzive na razvojno politiko in da se ta tudi resnično izvaja. Če se to ne bo zgodilo, potem se lahko zgodi naslednje. Naša partnerska ministrstva, naprimer eh, ministrstvo v Malaviju, pravzaprav vse delo posveča samo administrativnim bremenom v zvezi z projekti. En projekt, drugi projekt, ni pa nobene skladne strategije. Ministrstvo potem več nima eh, na voljo virov in zato samo še ureja programe partnerskih držav. Skupno načrtovanje zato ne sme biti izjema, ampak pravilo ampak seveda teh pravil ne moremo usiljevati. To mora razumeti partneri sami. Na politični ravni vse skupaj uživa podporo, na administrativni ravni pa nas čaka še kar nekaj dela. Ta proces tudi ni nov. Že leta 2007 smo dobili kodeks ravnanja o razdelitvi dela in pa komplementarnosti. To je bilo leta 2007 in v letu 2013 je tukaj še vedno veliko pomankljivosti, ampak prišlo je tudi do pomembnih sprememb. Soloval sem na konferenci v Etiopiji, prisotna je bila etiopijska vlada in pa vse delegacije Evropske unije v Etiopiji, tudi Norveška, podali so veliko pobud za skupno načrtovanje in zgleda, da se bodo te pobude začele izvajati. Pričakujem, da bi leta 2014 lahko sodelovali tudi z Južnim Suzan, Sudanom, Guatemalo, Haitijem, eh, Egiptom in pa številnimi drugimi državami. No, ampak eh, če upoštevamo, da imamo na svetu 150 eh, držav, ki jih je treba v to uplesti, potem lahko rečem, da gre tukaj šele za začetek. Še zlasti je to pomembno v naslednjem obdobju in tukaj govorim o obdobju med leti 2014 in 2020. Sedaj načrtujemo Evropska razvojna pomoč za naslednjih sedem let in eh, resnično moramo to prilagoditi potrebam naših partnerskih držav in pa našim skupnim pristopom. Zakaj je to teže narediti kasneje? Zato, ker imamo dve proračunske eh, oblasti, imamo svet in pa parlament in težko bi bilo eh, vse skupaj spreminjati kasneje. Razumem, da sredstva, ki jih ureja komisija, morajo služiti kot zgled za skupno načrtovanje. Ampak nažalost imamo samo omejeno količino časa za to, da poskrbimo za to. Zato prosim, da vsi podprete skupno načrtovanje in da se obrnete tudi na svoje kolege v vladah in pa v agencijah za razvoj in jih poprašate o tem, kako to delo napreduje. Še enkrat ponavljam, da bi to moralo biti pravilo, ne izjema. Še vedno se ukvarjamo z izjemnimi situacijami in uh, zato ne obstaja nobeno opravičilo če ne bomo imeli okvira skupnega načrtovanja, pravzaprav izgubljamo vrednost samih virov. To bi dejansko pomenilo, da skozi skupno načrtovanje lahko našo pomoč izboljšamo za 6 milijard pridobimo torej 6 milijard. In še nekaj je s tem povezano, to sicer ni na današnjem dnevnem redu, ampak vseeno se mi zdi to zelo zaskrbljujoče. Gre za načela razvojne pomoči. Lansko leto ni bilo dobro leto za uradno razvojno pomoč. Pravzaprav imamo tukaj mešane občutke. Nekatere države članice so razvojno pomoč povečale, skrbi tukaj niso bile tako velike, ampak za letošnje leto je statistika uradne razvojne pomoči zelo slaba. Znižalo se je z nič cela 42 GNI na nič cela 39 GMI, samo štiri države članice so povišale svojo uradno razvojno pomoč in to se mi ne zdi spremljivo. Zakaj? Zato, ker je v sklepih eh, MMF-a so se vsi dogovorili o nič cela sedem, ampak v praksi to preprosto ne deluje. No, če vse skupaj primerjamo z naprimer reševalnim svežnjem enim naših držav članic, govorimo o desetih milijardah evrov. Ehm, lani pa smo za razvojno pomoč eh, porabili vse skupaj 9 milijard, eh, sključno z humanitarno pomočjo. Prosim, da vlade izpolnijo te obljube, ki so jih sprejele. Tukaj ne gre za miloščino, gre za ulaganje v povečanje varnosti. Če ne bomo poskrbeli za to, bomo se soočali z krizami, z humanitarnimi krizami. Humanitarna pomoč eh, je nekaj, kar ne velja za običajne situacije. In če si ogledamo vprašanja kot eh, Sirija, ponovna izgradnja Malija, Sahela, potem Afriški rok. Vse Vsa ta področja moramo urediti, če želimo poskrbeti za varnost evropskih državljanov. To, kar se dogaja danes, je zelo zaskrbljujoče. To ni na današnjem dnevnem redu, ampak ne moremo govoriti o usklajevanju razvojnih politik, če ne izpolnjujemo obljub do naših partnerskih držav in če delujemo v neskladju z interesi Evropske unije. to ni spremljivo za celotno Evropsko unijo. Ko bo dogovorjen dogovor za leta 2007-2014, predlog komisije je bil skrčen za 13 odstotkov in zato lahko samo nacionalni proračuni zapolnijo to vrzel. Več denarja moramo najti v skupnostih, ampak tukaj obstajajo zelo omejene možnosti. nacionalne proračune tukaj treba povečati. To je ključnega pomena za naše interese. Sedaj pa skladnost politik za razvoj. To je nekaj, kar smo v Evropski uniji vedno spodbujali. In to je pravilno. No, ampak, če si ogledamo spremembe v realnosti, lahko ugotovimo, da je prišlo samo do maloštevilnih pomembnih sprememb. Ponosen sem na to, da je parlament nedavno sprejel direktivo o preglednosti. E, to je predlagal moj kolega Mišel Barnier. Razvojna pomoč sama ni dovolj. To je zelo jasno. Vedno znova lahko rečemo, da države v razvoju imajo lastne vire in bi lahko bolje izkoristile te vire. Ampak ne smemo pozabljati na to, da so te države majhne, da so ranljive in da se morajo pogajati z multinacionalkami, ki imajo boljše izhodišče za ta pogajanja. Zato te države dobijo dogovore, ki niso optimalni. obžalovanja vredno je, da nismo imeli informacij o posameznih eh, projektih. Preglednost je pravzaprav prvi korak do dobrobiti. Zato gre tukaj za dober zgled, kako bi lahko dokazali, da je usklevanje politik za razvoj resnično pomembno. S tem je povezano vprašanje lesa. Sedaj imamo uredbo, samo zakonito pridobljen les bo lahko uvažan v Evropsko unijo. Z pobudo Flekt smo ponudili podporo partnerskim državam. S tem želimo zagotoviti trajnostno upravljanje gostnih virov. Veliko je treba še postoriti, ampak večno, vedno več držav sodeluje pri tem. Zaključili smo skoraj pogajanja za Indonezijo. In če bomo spoštovali ta pristop, bo to dobro za vse. Gre za trajnostno upravljanje gozdov in istočasno gre za preprečevanje nezakonitega pridobivanja lesa. Pa še tretje področje bi tukaj omenil. No, govorim o vprašanju izogibanja davkov, davkom. Tukaj potrebujemo globalno gledano pregledne finančne tokove. Včasih sem v težki situaciji, ko kolegi iz držav v razvoju trdijo, da jim je bil ukraden del denarja in da ta denar sedaj ni nekje na Kajmanskih otokih ali pa kje v kakšni drugi finančni oazi, ampak da je ta denar pravzaprav v Evropski uniji sami in oni skušajo ponovno pridobiti ta denar, pa nimajo možnosti za to. Resnično se moramo zauzeti za preglednost in prevzem odgovornosti in za zakonitost vseh plačil. Po tej poti moramo iti ne samo globalno gledano, ampak tudi v Evropski uniji. Tukaj bi lahko poskrbeli za izboljšave. Težko stojimo za našimi zahtevami po preglednosti, boju proti korupciji. Če tudi v Evropski uniji obstajajo siva področja, kamor gre ta denar če naši partneri to odkrijejo in ne morejo imeti dostopa do teh virov. To je treba odpraviti. Na ta način mm, bomo povečali tudi naše davčne prihodke. Ampak to niso vsa pomembna področja. Vesel sem, da je komisar za kmetijstvo Dačan Čološ povedal, da lahko črta vse izvozne subvencije za kmetijske proizvode. In lahko bi govoril še naprej, tudi pri trgovini smo dosegli veliko za pobudo vse razen orožja, tu lahko situacijo še izboljšamo, upam, da bomo kmalo lahko začeli tudi z novim krogom pogajanj o sporazumih o gospodarskem partnerstvu. Naš pristop usklevanja politik za razvoj je prinesel veliko pozitivnega za države v razvoju. Lahko smo ponosni na naše rezultate. Ni dovolj, da smo samo kritični, ampak lahko bi naredili še več. Pri usklevanju politik za razvoj smo pravzaprav vodilni na svetu. Ampak ta pristop moramo še naprej spodbujati. Pozivam poslance, naj ta pristop podpirajo. Če tega ne bomo naredili, bo to... Včasih gledamo na to kot na škodo interesom Evropske unije in to ni prav. Kaj ti gre za vprašanja, več preglednosti, več enakopravnosti, več koherence med posameznimi političnimi okviri. To Evropsko unijo napravi za bolj močno, ne obratno. To tudi nam ponuja določene rezultate. Zato na vse skupaj ne smemo gledati z oskega kota posameznih lobističnih skupin. Vse skupaj moramo gledati na celosten način. Moramo se vprašati, kako lahko naši državljani imajo koristi od tega pristopa. Želim vam veliko uspeha za današnjo konferenco poročilo bomo pripravili jeseni. Skušali bomo prikazati tako pozitivne rezultate, kakor tudi izzive, ki nas še čakajo. Ko gre za skupno načrtovanje, pa upam, da bom parlamentu lahko jeseni poročal o tem, kaj smo dosegli. Bistvenega pomena je, da zelo pozorno spremljamo, eh, katere države imajo skupno načrtovanje, kakšno stanje v drugih državah članicah, kajti če ne bomo imeli skupnega načrtovanja, to ni preprosto ni spremljivo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Pibalks. Začenjamo z kratko izmenjavo stališč z komisarjem prosim, da poveste, kdo ste, odkot prihajate in na to zastavite vprašanje komisarju. Časa nimamo veliko, tako da bodite kratki in jedrnati, izvolite. Ja, sem Karin Roth, prihajam iz Nemčije, sem iz stranke socialdemokratov. Hvala lepa, gospod Pivalk, za vaše uvodne besede. Nekaj korakov naprej smo že naredili, ampak v praksi še zaostajamo, zlasti, ko gre za temo skupnega načrtovanja. Vesela sem, da tukaj predvidevate dodaten napredek v naslednjih sedmih letih. In prav gotovo vas bomo nacionalni poslanci pri tem podpirali. Imam vprašanje v zvezi z mm, nekim drugim področjem. To ni v pristojnosti komisije, namreč gre za trgovinske sporazume, potem eh, vprašanje kmetijstva in pa vprašanje raziskav. Ali komisija načrtuje meddisciplinarno usklajevanje za to, da bi preučili učinke politik komisije na države v razvoju. Vse skupaj moramo koordinirati na tak način, da bomo dosegli skladnost. Kako bi lahko imeli to medisciplinarno usklajevanje komisarjev pri eh, direktivah in uredbah, ki bodo pomembne za prihodnost. Merci beaucoup. Oui, yes, you have the floor. Please tell us who you... Izvolite besedo. Prosim, povejte, kdo ste in odkot prihajate. Um, hvala lepa. Gospod komisar, hvala za vse, kar ste povedali. Strinjam se za večino tega, kar ste povedali. Moja, moj odbor si ogleduje vprašanje varnosti oskrbe za prehrano. Skrbi nas vpliv direktive o biogorivih na trajnostno pridelovanje hrane v državah v razvoju. Eh, Evropska unija tega ne želi revidirati in ne želi direktive spremeniti na ta način, da bi zagotovili, da direktiva o biogorivih ne bo konkurirala proizvodnji hrane in da to ne bo še bolj zaostrilo problemov varne oskrbe s prehrano v državah. kjer je situacija nestalna ali menite, da bi lahko spregovorili o tem? To je primer tega, kako se notranji interesi Evropske unije nekako spopadajo z zunanimi interesi. Gospod Pibalks bo odgovoril na ti dve vprašanji. Vi pa lahko pripravite naslednje vprašanje. Well, um, formula kot. Ja. Lahko povem, da za vse naše odločitve pripravimo ocene vpliva. To velja za vse odločitve, ki jih sprejema komisija. Vse učinke analiziramo, uč, uh, analiziramo tudi vplive na našo razvojno dejavnost. In pri tem sodeluje celoten kolegi komisarjev pri tem usklajevanju. Istočasno pa moramo seveda identificirati tista področja, kjer lahko dosežemo največ. Trenutno se osredotočamo predvsem na dvoje z mojimi kolegi. Vi ste omenili razvoj in raziskave, to je eno izmed področji pa tudi tista področja, kjer imamo pomembne finančne instrumente za razvoj. Naprimer, ko gre za zanemarjene bolezni, tukaj moramo imeti usklajen pristop in pa vključiti naše finančne instrumente. To so področja, kjer vidim največji potencial za skladnost politik za razvoj. Tako sem povedal tudi Eh, Mišelu Barnijo, gre za finančne storitve in pa trgovino, potem eh, kmetijstvo, zato je pristojen komisar Čološ in pa eh, komisarka za ribištvo Marija Damanaki. Na teh področjih imamo največji vpliv na naše partnerske države. Vsi pričakujemo proaktiven pristop pri politikah za sklojevanje razvoja. Koordinacija še ni zadostna. Koordiniramo, ampak resnično moramo identificirati tista področja, kjer je treba ukrepati na proaktiven način. Sicer bodo ta vprašanja ostala odprta in situacija se ne bo popravila, če ne bomo sprejeli tudi določenih ukrepov na področju razvoja. Ne morem kriviti mojih kolegov za to tudi oni imajo veliko dela. Pravzaprav mora komisar za razvoj tukaj poskrbeti za napredek. Še nekaj besed o, bio o biogorivih. Pri naši energetski politiki smo sprejeli jasno odločitev, da ne bomo podprli nobenega projekta, ki je povezan z biogorivom. Tudi notranja zakonodaja v Evropski uniji torej, ko gre za trajnost uh, biogoriv, to zakonodajo smo sedaj okrepili. In eh, tesno spremljamo izvajanje teh politik. Vaše vprašanje je povezano z povezavo med eh, pridelovanjem hrane in pa biogorivih ne morem povedati, kolikšni meri bi lahko spremenili to zakonodajo. Naša ideja je bila ta, da bi prešli na biogoriva druge generacije, da bi uporabili odpadke iz kmetijstva in pa gozdarstva, da bi te odpadke obdelovali in uh, vse skupaj se zrotoča tudi na dobavo goriva. Upam, da bo ta politika napredovala. Eh, potem tudi, ko gre za črp črpanje nafte, uporabe nafte, tudi to vpliva na okolje. Tudi, če se to ne dogaja v Evropski uniji. Bistvenega pomena je, da pri energiji delujemo v dveh smerih. Eno, treba zagoviti energetsko učinkovitost, Eh, no, naj tukaj povedam, da me je pri ZDA. Pozitivno presenetilo to, da no, prej si moral v taksiju poleti zmrzovati, tudi v hotelskih sobah si zmrzoval, čeprav je bilo zunaj toplo in obratno. Letos poleti, letos spomladi pa sem opazil, da se je to spremenilo. Ne vem, kako jim je to uspelo, ampak eh, ta trend, da je treba vse ohlajati, to se je spremenilo. In to ima opraviti tudi z vprašanjem energetske učinkovitosti. No, drugo področje je pa razvoj tehnologije. Če opazujemo tehnološki razvoj pri telekomunikacijah, lahko prav gotovo ugotovimo, da je tukaj prišlo do revolucije. Pri energiji pa je treba narediti še veliko. Več je treba investirati v energetske tehnologije, tako da bomo se lahko izognili odvisnosti od fosilnih goriv. Trajnostna energija je potrebna za vse, potrebujemo globalno kampanjo. Potrebujemo več obnovljivih virov energije, potrebujemo uh, več energetske učinkovitosti in na ta način bomo dobili tudi nove tehnološke rešitve. Če bomo rekli, ne vse skupaj je predrago, potem ne bomo nikoli dobili novih tehnoloških rešitev in eh, na ta način bi se težko borili proti razvojem bio goriv. Eh, Naprimer, Brazilija na veliko proizvaja biogoriv in nekatere države članice bodo to počele še naprej. Ne za evropski trg, ampak za njihovo notranjo porabo. Zato je nujno, da sledimo pobudam za trajnostno energijo in eh, v komisiji to prav gotovo počnemo. Hvala lepa, Louis Michel, dobi besedo. Oui, euh, Madame la Présidente, d'abord, euh, je tiens. Yeah. Ja, Gospa predsednica, najprej vam čestitam za organizacijo tega sestanka, saj imamo prvič priložnost poglobljeno razpravljati in vsebinsko razpravljati o, o tem se predstavniki nacionalnih parlamentov. In to bi želel izkoristiti tudi za to sporočilo, predvsem glede te teme, ki se mi zdi izredno pomembna. Najprej, kar se tiče delitve dela. Gospod komisar je govoril o stroških um, raznolikosti v postopkih in nezadostnosti črpanja se strani naših partnerjev, eh, kar je povezano s 15, 20, mogoče 25 različnimi postopki. Okrog 500 projektov imamo samo na področju zdravstva, ki so vsak okrog milijon evrov vredni. In eh, lahko si predstavljate, kakšen učinek ima to eh, pri naših partnerjih. Eh, Sedaj pa se vprašajmo, ali ne bi mogoče bilo koristno, da bi lahko bolj spodbudili države članice k večji aktivnosti na tem delovnem področju? Torej, ali ne bi bilo koristneje, če bi se donatorji specializirali? Določeni donatorji so razvili kar precej dobrih praks na precej področjih, pri precej različnih projektih in verjetno bi bilo zanimivo, če bi na podlagi teh praks v drugih državah članicah eh, razvili boljše razvojne politike in zato se sprašujem, kako in ali bi bilo možno izkoristiti specifične izkušnje posameznih donatorjev. Drugič, že pred nekaj leti je Evropska komisija začela s mm, sklicevanjem tega razreda donatorjev. To pomeni, da je vsaka država članica sporočala uh, svoje zmogljivosti uh, na področju donatorstva, na podlagi česar je komisija lahko ugotovila, kaj ima na voljo, kaj bo kdo lahko naredil in tako uh, vzpostavila to neke vrste borzo donatorjev. Uh, kar je omogočalo tudi boljše delovanje in hkrati je tako v realnem času pridobivala informacije se strani držav članic, razen se strani tistih, ki niso želele sporočati podatkov o projektih, ki so jih imele namen razvijati, ampak taka platforma je izredno koristna. Uh, Potem, kar pa zadeva partnerstva med državami članicami in donatorji iz držav, ki niso članice Evropske unije. Tukaj omenjam tudi druge velike organizacije, ki pri tem sodelujejo in o tem bi bilo dobro imeti jasnejšo sliko. Potem pa, kar zadeva sredstva. Slika ni jasna. In treba je povedati, da se določene države članice obnašajo na tem področju prav škandalozno. Leta 2005 so se eh, naše države članice zavezale, da bodo do leta 2010 namenile nič celih 56 odstotkov svojega PDP-ja za te cilje. Nove države članice, tiste, mm, ki so vstopile leta 2004, so imele določen polovičen cilj, ampak nič od tega ni bilo doseženega. Pa še nekaj, kar me bega je to, da se zelo veliko govori o um, davku na finančne transakcije, ki ga sam goreče podpiram. Namreč, ko smo začeli govoriti o tem konceptu, je bil cilj uporabe sredstev, ki bi jih na ta način dobili ta, da bi jih namenili državam v razvoju. Dan danes pa govorimo samo o tem, da bi te morebitne prihodke uporabili za to, da bi olajšali oziroma pomagali nacionalnim proračunom. No, ne bi se več kot toliko ustavljal pri tem. Uh, Eh, gotovo bi imel še par dodatnih vprašanj, ampak zaenkrat se bom ustavil tukaj. Hvala. Najlepša hvala. Res vas prosim, da se omejite v vaših prispevkih na minuto in pol. Sedaj pa dajem besedo naslednji govornici. Eh, hvala lepa, predsedujoča. Najprej naj povem, da zelo pozdravljam pripombe komisarja. Uh, Eh, prihajam iz eh, britanskega parlamenta in eh, zelo sem zadovoljna, da slišim, da nič ni dosegljivo brez razvoja, se pravi niti trajnost, niti mir in nič. Se pravi in tudi, da si prizadeva za transparentnost pri trgovanju. Če govorimo, govo, če govorimo o razvoju, v sedanjih eh, razmerah. Moramo razmišljati tudi o jeziku, ki ga uporabljamo. Mislim, da ni vedno zelo koristno, eh, da govorimo o donatorjih in pa prijemnikih, kajti to že vzpostavi neko razmerje, ki ni vedno eh, koristno za vse zainteresirane stranke. Zato mislim, da bi bilo bolje, če bi k temu pristopili bolj pozitivno. Zanima me,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 o tem. Sam sem predsednik odbora za zunanje zadeve v predstavniškem zboru v Belgiji, torej v spodnjem delu parlamenta. Podal bi dve pripombi v zvezi s temo prvega sklopa, ne bom se pa dotikal drugega. Torej, prva pripomba zadeva usklajenost politik in preglednost, ki jo je omenil že gospod komisar v zvezi z izkoriščanjem gozdov. Izredno pomembno je to, da se Evropska unija bolj odločno bori proti tistim, ki izkoriščajo naravne vire. To so družbe, ki kotirajo na borzi in ki plačujejo podkupnino. Eh, državam in njihovim predstavnikam, v katerih izvajajo svoje dejavnosti. Zato moramo pri teh dejavnosti spodbujati tudi OCD, OECD. In uh, tudi oni se morajo zavedati, da je tu pre, prisotne preveč korupcije, ki ustvarja veliko neusklajenost. Torej gre za vprašanje usklajenosti in gre tudi za vprašanje učinkovitosti v državah, ki jim skušamo pomagati. Gre pa tudi za eh, našo odgovornost do naših eh, davkoplačevalcev, eh, ki vidijo, da določeni voditelji svoje delovanje eh, utemeljujejo mm, se s korupcijo. Potem moramo zagotoviti tudi to, da bodo lokalni prebivalci in lokalna družba seznanjeni z dejavnostmi, ki jih tuje družbe se opravljajo pri njih. Gospod komisar je že omenil primer Malavija. Namreč ljudje se pritožujejo v teh državah, da jih njihove vlade ne obveščajo s tem o tem, kar se dogaja in da eh, tudi ne vedo, kako se uporabljajo sredstva. Torej, ta preglednost je pomembna. Vedeti moramo, kaj se dogaja, kadar podpisujemo sporazume o nudenju pomoči in v to morajo biti vključeni tudi parlamenti. To sem želel povedati, da je treba parlamente bolj aktivno vključiti v to delovanje. Hvala. Curtis Lester. Yo quería también felicitarla. De esta, de esta reunión. Hvala, predsednica. Tudi jaz bi se želel zahvaliti za to, da ste sklicali ta sestanek in želel bi tudi čestitati in se zahvaliti gospodu komisarju za njegov prispevek. No, dobro veste, da ko potujemo po različnih krajih in si ogledujemo, kako potekajo projekti za sodelovanje, vidimo marsikaj. Po eni strani vidimo, kako se to sodelovanje razvije, dobivamo jasno sliko o tem, kaj pomeni to skupno načrtovanje z državami v razvoju. Po drugi strani pa imamo precej zadržkov glede določenih eh, držav članic in eh, njihovega sodelovanja pri tem. Ampak eh, želel bi povedati še nekaj v zvezi z nečim drugim. Omenjali ste razvojno pomoč in povedali, da ta sedaj ne doživlja svojih najboljših trenutkov. Predvsem zaradi samega koncepta razvojne pomoči. Ampak eh, zadovoljen bi bil, če bi bolj poudarili to dvojno razumevanje tega koncepta. Namreč, če se nekatere države eh, uh, umikajo od svoje odgovornosti pri razvojni pomoči, eh, pomoči, potem pa pridejo v Bruselj in se tukaj zauzemajo za močno in krepko politiko na področju razvojne pomoči. To ni v redu. Moramo biti bolj koherentni pri samem zauzemanju za razvojno pomoč tako na nacionalni kot na evropski ravni. In sedaj še vprašanje. Uloga um, sodelovanja med državami na jugu in uloga usklajenosti razvojne politike. Torej, to sodelovanje, ki ga tudi vi z vidika Evropske unije vidite na eh, svetovni ravni, me zanima, ali se opažajo morda tendence, da bi se to sodelovanje in ta koncept nekoliko ošibilo, eh, In obratno, ali ne kaže sedaj to, tega sodelovanja še bolj okrepiti, sploh glede na krizo, ki jo trenutno doživljamo. Hvala. Hvala lepa. Sedaj dajem besedo gospodu Angelu iz Luksemburga. Minuto in pol. Yes. Merci, Hvala lepa, predsedujoča, za besedo. Želel bi eh, se zahvaliti eh, komisarju za njegov angažma znotraj. Um, Eh, Organizacije Združenih narodov za um, razvojne cilje 2015 in tudi za uh, njegovo idejo, da bi se te cilje uskladilo s cilji trajnostnega razvoja. Imeli smo zanimivo eh, sporočilo pred mesecem, mesecem pol strani komisije in to je zelo pomemben korak v smeri politične usklajenosti. Zanima me, kaj se dogaja Eh, pri razvoju tega procesa ali je, vam je uspelo znotraj eh, v okviru Združenih narodov doseči te cilje, kajti to se mi zdi zelo pomemben korak. Uh, Eh, in pa tudi eh, komisar, vprašanje za vas. Torej, včeraj na odboru za zunanje zadeve eh, smo se v Luksemburgu smo se odločili, da vas bomo povabili za to, da boste govorili o vprašanju razvoja. Žal nam je, da se te da se ti skladi pogosto znajdejo zunaj proračuna Evropske unije, In zato bi želeli eh, z vami spregovoriti o tem zelo pomembnem skladu. Hvala lepa, sedaj pa dajem besedo gospe Bajer. Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende, mein Name ist. Hvala lepa, sem Petra Bajer, sem eh, predsedujoča pod odbora za razvoj v avstrijskem parlamentu. Obstaja predlog komisije za direktivo o socialni odgovornosti družb. To bi naj ne bil samo več nek neka marketinška poteza nekaterih podjetij, ampak naj bi resnično upoštevala te socialne kriterije. V tem osnutku direktive moramo vključiti tudi razvojno-politične kriterije. Zanima me, kakšno je stanje, ali boste upoštevali razvojno-politične kriterije. Uh, govorili ste o kmetijski politike Evropske unije, o agroenergetskih eh, podjetjih. No, ampak ne glede na to, s katerimi državami, predstavniki katerih držav se uh, srečujem v zadnjem času, ugotavljam, da so v glavnem pokojninski uh, skladi tisti, ki v razvojnih državah prispevajo k pridobivanju mm, agrogoriv in e, nujno je, da če tu se delujejo evropska podjetja, da prevzamejo pri tem tudi potrebno odgovornost. Hvala lepa. Hvala, gospod komisar, za vaše besedo. Um, besede zelo cenim vaše delo, pa tudi gospoda Mišela Barnjeja. Imam dve kratke vprašanje in sicer, kaj se dogaja z naravnimi veri v državah v razvoju. Sem stalna poročevalka za uh, humanitarno pomoč in uh, ugotavljam, da pri državah, ki, so, ki imajo zelo bogate naravne vire, da od tega državljani nimajo nobene koristi in to je, to je resnično tragično. Drugo vprašanje se nanaša na davke v nekaterih uh, afriških državah, o tem smo govorili na eh, na sestanku ACP-ja. To je drugo vprašanje in tretje vprašanje, kaj se bo zgodilo v prihodnosti s Kotonujem speaker. Mr. Hvala lepa. In še zadnji govorec, gospod Pisko. You have the floor. Dobrega, um, predsednik, obštevite. De... Hvala lepa, gospod predsedujoča. Imam dve vprašanji. Prvo. Kakšna je raven sodelovanja med državami članicami, torej med samimi državami, pa tudi z Evropsko unijo? Uh, pri koordinaciji razvojnih politik, zlasti v luči dejstva, da imajo nekatere države zelo specifične bilateralne interese, torej interese za dvostransko sodelovanje z državami, kjer imajo projekte. In drugo vprašanje, kako daleč gre usklajevanje s tretjimi državami, kot so Kitajska in Brazilija, in v odnosu do Evropske unije, v partnerstvu z Evropsko unijo, kajti v nekaterih državah eh, vidimo, da eh, za nekatere države velja, da je dialog pomankljiv, da bi bilo dobro, če bi imeli boljši dialog. Hvala. Gospod eh, komisar, dajem vam besedo, tako da lahko dogovorite na vsa ta vprašanja. Ampak na kratko, prosim. Ja, bom kratek glede eh, specializacije na področju razvoja. Torej, tu imamo dve ravni. Strenjam se, da je, so Evropske agencije za eh, razvoj, torej tudi v posameznih državah, kot v Portugalskem in Španiji, da morajo imeti eh, specifične naloge. Vendar je z političnega vidika zelo težko to razdeliti. Naprimer, Nemčija bo odgovorna za zdravje, komisija za eh, izobraževanje. To je z političnega vidika zelo težko. Ampak eh, pomembno je, da naše eh, razvojne agencije nudijo najboljšo možno pomoč na terenu in zato potrebujemo specializirane agencije. Za agencije prav gotovo velja, da uh, morajo dokazati, da jih lahko uporabimo eh, na terenu, se pravi, da so zmožne svoje naloge tudi opraviti. Moramo imeti eh, široko razumevanje obstoječih programov, pa tudi smeri, eh, v katero posamezne države gredo. Žal se situacija ni zelo izboljšala In vse je zelo težko, ne gre za pomankanje dobre volje, ampak eh, humanitarna pomoč, razvojna pomoč, pomoč za razvoj je nudena na tak način, da je notranja koordinacija še vedno zelo pomankljiva, naj si bo med sedežem in pa. Um, posameznimi državami, naj se bo med Evropsko unijo in državami prejemnicami. Tu je eh, koordinacija še vedno eh, pomankljiva in eh, to je problem. Glede zunanjega sodelovanja, tu mislim, da je prišlo do izboljšav. In kar smo prav gotovo izboljšali, so odnosi z Svetovno banko in pa IMF-om. Obe organizaciji prav gotovo sedaj dobro sodelujeta na različnih uh, projektih, torej zelo osredotočenih projektih in e, tudi razumevanje med različnimi akteri, tudi na politični ravni, je sedaj veliko boljše. E, na to pri zelo konkretnih e, projektih, ki se nanašajo na varnost, skrbost prehrano in tako dalje, imamo tudi veliko bolj, boljše projekte, sedaj tudi z Japonsko in pa z južnopacifiškimi eh, državami pri pomoči, naprimer za Sudan in tako dalje. Z Indijo, Kitajsko in Brazilijo moramo še vedno uh, izboljšati uh, sodelovanje, kajti še vedno obstaja neka uh, distanca. Ko se soočamo z globalnimi vprašanji, se ne moremo zadovoljiti s tem, da bomo samo jemali od vlad, kajti vse čas se pojavlja vprašanje, kdo daje več, kdo daje eh, manj in dokar bo obstajal naš eh, sedanji sistem, bomo eh, neizogibno vedno soočeni s tem razmerjem med donatorji in prejemniki. In verjetno bi uh, bilo škoda, če ne bi bili pripravljeni tega eh, razmisliti. Moramo najti način, kako na globalen način uh, financirati globalne izzive, naj si bo to z enim odstotkom DDV ali, ali kakorkoli že. Za vsako družbo velja, da uh, bolj močnejše so organizacije civilne družbe, bolje je. In zato imamo veliko programov za uh, podporo uh, lokalnim občinam in civilnim družbam, ne samo um, agencijam za pomoč, temveč resnično uh, civilni družbi, naprimer v nekaterih državah, kot je Ghana. Uh, imamo že precej eh, razvito civilno družbo, drugot pa ne, ampak to so projekti, ki jih v celoti podpiramo. Glede vprašanja finančnih tokov in OECD-ja, to, temu moramo slediti, to je pomembno. Glede uh, preglednosti pri državah v razvoju. To gre v obe smeri, kajti veliko pomankanje transparentnosti prihaja tudi z naše strani. Pomoč mora biti predvidljiva in ti, ti pretoki sredstev morajo biti eh, tudi predvideni v proračunu, naprimer. Eh, za Malavi, za pomoč za Malavi eh, moramo predvideti toliko in toliko za leto 2014. Medtem ko eh, pri nas je to tako, da se eh, to pogojno dodeljuje. To pomeni, da če pride do situacije, kjer to v proračunu ni mogoče izvesti, potem prihaja pač do krčanja proračuna in do sprememb če bo naš sistem pregleden, potem bo to pomenilo, da bomo morali tudi pojasniti, zakaj eh, teh pomoči ni, če se krči eh, proračun. Glede eh, sodelovanja med južnimi državami oziroma ta trikotna sodelovanja, sam ne bi govoril o sodelovanju med južnimi in južnimi državami. Mislim, da to ni primerno. Imamo različne vire sredstev, različne vire eh, projektov. Nekatere projekte imajo tudi eh, razvite države oziroma države v razvoju in te projekte ponudijo drugim državam v eh, razvoju, ampak tu imamo še zelo veliko potencijala za, za rast. Mislim, da je bolje govoriti o globalnem sodelovanju kot o sodelovanju med severom in jugom oziroma jugom in jugom. Gre za to, da je, če je denar um, dostopen, potem je pomembno, da se ga investira tam, kjer je potreben. Se pravi, za investicije ni pomembno, odkot prihaja denar ali prihaja iz Latvije ali iz Kitajske. Pomembno je, da je ustrezno investiran. Naprimer, če imamo Avstralijo, ki investira v Fiji, potem je tu Fiji eh, država prejemnica na to sodelovanje med EU in Avstralijo, potem to vzpostavi ta trikotnik. Ampak eh, moramo eh, odstraniti ta, eh, te ideološke predpostavke, kot da obstaja razlika med sodelovanjem med EU in Malavijem ali med Brazilijo in Malavijem. Tu ni razlike, kajti v obeh primerjih gre za razvoj Malavija. Glede um, ciljev za 2015 pričakujemo, da bodo da bomo seveda imeli razprave in različna mnenja, ampak da, bo, to, da bodo ti cilji prevladali. Sodelovanje z nacionalnimi parlamenti je za me absolutna prioriteta in odgovoril bom pozitivno na vsako povabilo nacionalnih parlamentov. Bom z veseljem jih tudi obiskal in Eh, odgovoril na vsa vprašanja, ki jih boste imeli. Kar se tiče naravnih eh, verov in pa eh, dohodkov, tu se zopet vračamo k vprašanju preglednosti. Kajti plačila se začnejo z dnevom podpisa pogodbe. Ampak ponavadi je tako, da vlade dobijo denar šele takrat, ko je investicija že amortirana, to pomeni, da je prvi pogoj preglednost, se pravi, kdaj dejansko denar pride v proračun vlad in kaj se dogaja v mestnem času. Glede upravljanja z davki, Do slej smo se osredotočili na upravljanje z javnimi financami, eh, ampak eh, upravljanje davkov je nekaj, kar je zelo pomembno za IMF eh, in če bi nas katerakoli partnerska država prosila, da jim pri tem pomagamo, bi to storili, ampak zaenkrat nobene takšne prošnje nismo prejeli do leta 2020 imamo še čas za razmislek, to je proces, ki pač traja in v, trenutno ne morem odgovoriti na to vprašanje. Glede Brazilije in Kitajske smo na, v, v začetnih fazah, glede sodelovanja z. državami glede izmenjave informacij. Mislim, da smo sedaj dosegli, kar je bilo mogoče glede izmenjave informacij in sodelovanja. Mislim, da so skupni programi naslednji korak in način, kako se s tem soočamo zdaj, mislim, da ni eh, dovolj eh, odgovoren glede na to, da gre za sredstva denar davkoplačevalcev. Ne moremo si eh, privoščiti, da bi denar eh, zapravili za sam proces in ne za programe. Moramo pri tem uspeti, kaj ti gre za denar davkoplačevalcev, evropskih davkoplačevalec in za vsak investiran evro naj naj ta pride iz Latvije, komisije ali eh, iz Nemčije, mora biti dejansko namenjen reševanju konkretnih problemov v državah in sicer na koherenten način. Hvala lepa, gospod Pibak, za to, da ste nam dali mnenje komisije v tej eh, razpravi. Sedaj pa dajem besedo kolegu gospodu Görncu, ki bo tudi prevzel moje mesto, kaj ti vodil bo naslednji del sestanka. Thank you. Merci, euh... Hvala lepa, Eva Žoli. Uh, tu imam resnične težave in sicer s časom, kaj ti med uh, eh, 9.45 in 10.55 smo imeli predviden uh, panel uh, glede um, politike usklajenosti za razvoj in ta čas smo praktično že porabili za izmenjavo mnen z nacionalnimi parlamenti in zato se bom odpovedal svojemu uvodu. Gospod Westcott je tu predviden, ki je odgovoren za eh, službo za zunanje zadeve in pa na to predstavniki eh, Španije, Mačarske, Portugalske in Velike Britanije. Vsak ima pet minut za predstavitev oziroma prosil bi vam, če lahko to skrajšate na štiri minute in prosim tudi glavnega govorca, če je lahko čim krajši, zato da ne bomo razočarali predstavnikov nacionalnih parlamentov. Samo nekaj besed o temi. Torej, koherentnost politik eh, za nas pomeni to, da se ne uničuje v enem sektorju to, kar smo izgradili v drugem. In če se tega držimo, potem bomo že uspeli preprečiti določeno število napak eh, na različnih eh, področjih in pri različnih pristopih. Torej prosim gospoda Veskota, da naredi uvod v razpravo z vidika njegove službe. Hvala lepa, predsedojoči komisar je moral oditi na drug sestanek. Bom kratek, kaj ti večino vprašanj, o katerih eh, smo razpravljali, eh, večino odgovorov je tudi podobnih tako za nas, eh, kot tudi za um, odbor za razvoj. Torej, z našega vidika se vprašanja postavljajo torej strani držav članic in kako lahko uskladimo politike Evropske unije z uh, politikami uh, v državah, ki, ki jim pomagamo. Se pravi, naš namen je zagotoviti določeno koherentnost in integriteto pri teh dejavnostih. Uh, Sam bi se želel osredotočiti na nekaj primerov, kako smo to izvedli v praksi v nekaterih afriških državah, ampak ta koherentnost politik je e, resnično najbolj ključna pri vsem tem. In to se nanaša na celo vrsto različnih politik in e, v različnih e, sektorjih iz mojih izkušenj v Afriki na nacionalni ravni in v evropsk, na evropski ravni je resnično to stičišče med varnostjo in razvojem ključno za doseganje ciljev. In ta koherentnost, ta usklajenost um, mora biti uvedena na različnih ravneh, tako na ravni inštitucije Evropske unije, se pravi med nami, med eh, odborom za razvoj, Evropskim parlamentom in tako dalje, na to usklajenost med politikami držav članic, ki eh, te politike implementirajo v specifičnih eh, državah v Afriki in pa tudi med različnimi mednarodnimi partnerji. Torej, s komisarjem sva eh, skupaj obiskala IMF in Svetovno banko, eh, zato da bi eh, skupaj razpravljali o celi vrsti vprašanj. Na to, kar je pomembno, je usklajenost brez afriških partnerjev. Kajti, kot je bilo rečeno, se tu ne moremo osredotočiti samo na razpravljanje razmerje med donatorji in med eh, prejemniki, temveč moramo eh, biti dejansko partnerje in zato tudi v Afriki iščemo partnerje, Afriška unija in tako dalje, eh, na to tudi poslovne skupnosti v posameznih državah, zastopniki civilne družbe in tako dalje, kajti brez tega partnerstva ne bomo dosegli ciljev. In temu pravimo celosten pristop k razvoju, varnostni in vsem globalnim vprašanjem, ki se nanašajo na te države. E, to bom ponazoril s tremi e, primeri Somalije, Sahela in pa Sudana. Somalija je bil klasičen primer Eh, države, kjer je eh, imela Evropska unija celo vrsto intervencij, ki med seboj niso bile povezane. Imeli smo eh, pomemben razvojni program v severni Somaliji, kjer je bilo to dovolj varno, na to smo imeli humanitarne intervencije, na to smo imeli varnostne intervencije, boj proti piratstvu, naprimer, in pa tudi cele vrste um, misij Evropske unije za usposabljanje vojaških sil v Somaliji. Ampak vse te intervencije so bile med seboj uh, neodvisne in potrebno je bilo to uh, poenotiti in dejansko vzpostaviti neko strategijo za afriški rok. Uh, in sedaj delamo v sodelovanju z zvezdno vlado v Somaliji, zato da to eh, čim prej in čim bolje implementiramo, torej v sodelovanju s somalskimi oblastmi, pa tudi s, s celotno uh, mednarodno skupnostjo, zato da lahko zagotovimo razvoj in varnost v tej državi. Uh, podobno v Sahelu, uh, primer Malja um, mm, kaže na ta problem. Um, zelo veliko uh, skladov, sredstev je bilo namenjeno Maliju v zadnjih desetih letih, ampak uh, vse to ni imelo nobenega učinka, zato ker varnostna situacija ni bila zagotovljena. Nima smisla vzpostavljati šol, če otroci ne morejo iti v šolo, nima smisla graditi bolnišnic, če so te na to uh, uničene in zaprte. Torej, brez varnosti ne moremo zagotoviti naših razvojnih ciljev. In obratno, brez razvoja ne moremo zagotoviti varnosti, kajti ljudje ne bodo imeli eh, sredstev za preživetje, ki bi bili uh, rezultat uh, zakonitih dejavnosti. In ljudje, ki ne bodo, imeli, ne bodo imeli tega vira za preživetje, se bodo ukvarjali z nezakonitimi dejavnostmi, kot je tiho tapljenje in tako dalje. In zato je pomembno, da dovolj zgodaj angažiramo lokalne partnerje, da se sistem ne zruši. In sedaj si zopet prizadevamo za to, da bi vzpostavili ta sistem, torej delamo ne samo uh, na področju razvoja, temveč tudi na področju varnosti v sosednjih državah v Sahelu. In na ta način poskušamo uh, preprečiti eh, to, da bi se problem iz Malja razširil na sosednje države, na Niger naprimer ali na Mauritanijo. In pri vseh teh vprašanjih eh, je uh, odnos med komisarjem za razvoj in pa našo službo eh, eh, zelo tesen. In eh, to tudi naši afriški partnerji zelo ocenijo, zato ker jim omogoči, omogoča, da sami prevzame odgovornost za varnost, naprimer z, s pomočjo različnih organizacij v Malju, v Somaliji in tako dalje. In v Sudanu, kjer smo prvič eh, uporabili ta um, celostni pristop, v Sudanu je šlo za to, da je bilo treba državo resnično uh, iz nič zopet eh, postaviti. In tam smo imeli celo vrsto evropskih intervencij v sodelovanju z državami članicami. Tu ker smo itak začeli iz nič, smo lahko tako razdelili delo in naloge, da smo eh, dosegli največji možni učinek za prebivalce. Eh, Sudana. Situacija je bila zelo kritična, zelo smo si prizadevali za pomoč eh, Afriški uniji tudi pri reševanju konflikta med severnim in južnim Sudanom in da smo poskusili tudi podpreti južni del države eh, pri preprečevanju množičnih pobojev. Torej vse, vsi trije primeri kažejo na eh, pomembnost eh, teh povezav med varnostjo, razvojem in pa okoljskimi vprašanji, kajti vse o čemer govorimo, je tudi zelo povezano s podnebnimi spremembami in zato naša služba lahko eh, resnično igra pomembno vlogo pri mednarodnih pogajanjih in pa tudi eh, na lokalni ravni pri eh, delu, ki zagotavlja tudi ustrezne ustrezne dejavnosti proti podnebnim spremembam. Torej, delamo skupaj sedaj s komisarjem. Eh, za definicijo eh, programov tako za nacionalne eh, vlade, kot tudi za regionalna partnerstva in pa tudi z državami članicami, ki so to že potrdile. O tem lahko govorimo še bolj podrobno. Prav tako prihajamo sedaj tudi do konca obdobja pogajanj za partnerstvo za tako imenovane IP sporazume in tu eh, smo zopet zelo angažirani torej za eh, usklajenost in pa za skupni pristop. Hvala. Eh, Najlepša hvala za te uvodne besede. Veliko ste omenjali Zahodno Afriko in Sahel. Naj mimo grede pozdravim še predsednika te strukture, gospoda Dedoneja ki predseduje ta odbor tudi znotraj belgijskega parlamenta. Kot sem vam povedal, bom dal besedo štirim predstavnikom nacionalnih parlamentov Španije, Portugalske, Velike Britanije in še enega. Potem eh, pa bomo govorili še z ostalimi predstavniki nacionalnih parlamentov, zato vas prosim, da ste v vaših prispevkih kratkih. Hvala, gospod predsednik. Španija je ena redkih držav, ki so med svoje zaveze vključile upoštevanje usklajenosti za razvoj. Continuez, s'il vous plaît. Monsieur le Président, le prometto que je ne no toque. Eh, hvala, gospod predsedujoči. Ničesar več se ne bom dotaknil. Torej, v Španiji smo sprejeli zakon o mednarodnem sodelovanju in eh, njegov domet je bistveno višji od zakonov v državah, drugih državah članicah, še zlasti četrti člen. Uh, načela državnih ciljev, da se vključi usklajenost politik v vse politike. No. No tengo prisa. a pesar de que el Ministerio de Administración... Javna uprava je odgovorna za mednarodne razvojne politike in uh, celotna državna uprava je vključena uh, v to. Poleg tega imamo državni pakt za boj proti revščini, ki ga je potrdil tudi naš parlament.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 sodelujemo tudi z drugimi medparlamentarnimi odbori. In zavedamo se, da je razvojna pomoč področje, na katerem moramo zagotoviti usklajenost različnih politik. Usklajenost politik se upošteva tudi v strategiji za prihodnje obdobje med leti 2014 in 2016. Španija namerava svoje napore še močneje usmeriti v uresničevanje teh politik. Krepimo tudi mehanizme za zagotavljanje usklejenosti razvojnih politik. V to vključujemo tudi zasebni sektor tudi tuje ulagatelje, ki pri tem sodelujejo z španskimi podjetji. Trudimo se torej zagotavljati to usklajevanje med različnimi organi, tudi med različnimi ministrstvi. In to upoštevati pri doseganju različnih globalnih ciljev zastavljenih na ravni Evropske unije. Zato so štirje ukrepi tisti, ki smo jih predvideli. Krepitev naše uprave, eh, boljša priprava analiz in pregleda napredka, izboljšanje zunanjih virov ter izboljšanje koordinacije vseh deležnikov. Spoštovani, v okviru prizadevanja za človekove prvice in v okviru eh, podjetništva se v Španiji izvaja tudi program za družbeno podjetništvo ta načrt izhaja iz uh, smernic sporočila komisije, ki so bile odobrene oktobra 2011. Po drugi strani smo marca 2011 sprijeli tudi um, akt o trajnostnem gospodarstvu in določili kazalnike, ki so v skladu z mednarodnimi standardi za to področje. Zato smo ustanovili tudi delovno skupino, v kateri so udeleženi predstavniki različnih organov. Upoštevamo torej mednarodne standarde in nacionalne standarde. Urad za človekove pravice trenutno podpira in spodbuja ustanovitev posebnega urada, neodvisnega urada za varovanje človekovih pravic, ki se bo ukvarjal tudi s pravicami na področju podjetništva. Euh, Oprostite, to je res zelo moteče. Ali bi se lahko tehnični službi povedalo naj preneha s temi poskusi, saj nas to moti pri našem delu. Tukaj govorimo o usklejenosti politik in eh, to je očiten dokaz neusklejenosti. Tu v tej dvorani želimo delati še naprej. To ni prazna dvorana. Torej, razumemo in upoštevamo pomen zasebnega sektorja in zasebno javnih partnerstev. Permítame que destaque la importancia del trabajo que está haciendo. Naj še poudarim pomen dela uh, Urada za prehransko varnost. Uh, ki sodeluje tudi z podobnim uradom v okviru Združenih narodov. Posvetovanja potekajo že dve leti in uh, razvijajo se načela za primirno, vzdržno uh, proizvodnjo in razvoj. V Španiji torej zagotavljamo usklajenost španskih politik z mednarodnimi. In izvajamo tudi javno razpravo o prehranski varnosti. To smo imeli na začetku meseca aprila v pod okriljem Združenih narodov. Gre za sodelovanje na tem področju med Španijo in Kolumbijo. V zvezi s tem bodo septembra letos začele tudi razprave znotraj parlamenta. Torej, usklajenost, to je cilj, ki vključuje dosego drugih dolgoročnih ciljev in zato se moramo držati prevzetih zaves za podporo razvojni politiki. Pri tem je treba upoštevati kompleksnost javnega delovanja, pri čemer je številne cilje zelo težko izvajati v praksi in zato bi želeli spodbuditi mehanizme za usklajevanje med Eh, Evropsko unijo in vsemi državami članicami. Še zlasti bi bilo koristno okrepiti dialog med nacionalnimi parlamenti in drugimi državnimi ter mednarodnimi organi, kakršen je OECD in drugi. Vsekakor pa moramo s pomočjo svojih izkušenj zagotoviti večjo kredibilnost in uspeh naših prizadevanj. Hvala. Merci encore une fois, je suis désolé. Euh, Še enkrat najlepša hvala. Res obžalujem um, te moteče piske, ki so vas prekinjali, ampak naj vam zagotovim, da kakovost vašega prispevka za to ni bila nikakor okrnjena. Sedaj dobi besedo predstavnik mađarske. Predstavnica, izvolite. Hvala lepa. Preden spet sprožimo alarm, vam želim sporočiti nekaj dobrih novic in pa nekaj slabših novic o Mačarski in pa naši regiji. Trenutno nimamo nobene razvojne strategije strani mačarske vlade. No, prvi osnutek naj bi pripravljali šele danes v Ministrstvu za zunanje zadeve. Sporedno s tem pa obstajajo tudi nekatere nevladne organizacije, okrogla miza nevladnih organizacij ocenjuje situacijo in podaja priporočila. Ta proces je rezultat nečesa, kar smo začeli v letu 2011. Zeleni Mačarske smo dosegli dogovor med petimi strankami o potrebi potem, da je treba pripraviti strategijo za razvoj. Nedavno je parlament odobril resolucijo, ki poziva Ministrstvo za zunanje zadeve naj razvije razvojno strategijo in se osredotoči na razvojno sodelovanje na regionalni in pa evropski ravni. Med razpravo o resoluciji sem rekla, da bi morali izkoristiti to priložnost za pregled trenutne razvojne politike in tudi sredstev, ki jih porabimo za te bilateralne projekte. Včasih eh, bi lahko celo te sramotno nizke zneske porabili na boljši način, če bi sodelovali v, na bolj učinkovit način z sosednjimi državami, za Polsko, Češko in pa Slovaško. Mm, torej, naša vlada ima glede tega bolj šipko stališče, razen, lans, razen lastna sredstva, približno pol milijona evrov na leto. Nimajo veliko sredstev ali inštrumentov za to, da bi koordinirali razvojna prizadevanja. Ministrstva so pozvana k koordinaciji, ampak rezultatov ni. Ampak lahko smo optimistični, ko se ogledamo najboljše prakse uh, držav Višegrada. Uh, Nedavno se je začel projekt, ki ga financira Evropska unija v sodelovanju z štirimi nevladnimi organizacijami iz teh štirih držav. Mm, poslanci iz vseh štirih držav so dvakrat eh, obiskali te razvojne projekte v najmanj razvitih državah in ni na ključje, da mm, najbolj strokovna nevladna organizacija v državah Višegrada eh, je češka organizacija People in Need. In eh, s pomočjo njene koordinacije so druge nevladne organizacije razvile nekakšno razvojno sodelovanje v teh štirih državah in svoji vladi so ponudili nekaj smernic in pa priporočil. Ta prizadevanja smo preučili, primerjali učinkovitost posameznih projektov v Etiopiji in v Keniji. Torej, People in Need in pa njeni partneri razvijajo te projekte na podlagi 20-letnih izkušenj in preostalim trem državam Višegrada so pri tem pomagali. Mojo vlado pozivam naj se nauči nekaj od njih in pozivam tudi druge vlade in pa nacionalne parlamente naj to jemljajo za zgled. Ministrstvu za zunanje zadeve smo predlagali ne samo naj eh, poveča sredstva, ki so namenjena za razvojne sklade, ampak da naj skušajo narediti več z manj viri. Treba je usklajevati naša prizadevanja višegradskimi državami napredek mora biti dosežen skozi usklajevanje razvojnih politik in naša vloga je, da poskrbimo, da so vlade in pa vsi organi, pristojni organi odgovorni za svoja dejanja. In v prihodnosti moramo imeti boljše strategije sodelovanja na regionalni ravni. Prav gotovo vidim prihodnost v tej obliki sodelovanja V4 in naše izkušnje sem pripravljena seveda deliti z drugimi merci infiniment à la représentante de la Hongrie. Je donne maintenant la parole au Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo predstavniku portugalskega parlamenta oziroma predstavnice. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. E, moj prispevek je razdeljen v dva dela in namreč prvič e, razvojne politike na portugalskem in drugič pobude, ki smo jih sprejeli v našem parlamentu. Bolj dostojanstveno življenje za vse je na je cilj naše politike. Razvojna politika mora zagotoviti, da bodo vsi lahko živeli v svobodi in ne v strahu. In zato se moramo zauzemati vsi, ki se zauzemamo za učinkovitost razvojnih politik zauzemati, zauzemamo se za učinkovito uresničevanje človekovih pravic ter za usklajenost razvojnih politik. To je priporočeni cilj, eh, ki ima tudi svojo vsebino in ki zahteva sinergije ter usklajeno delovanje. Pri tem se moramo izogibati podvojevanjem ter zagotoviti boljše politiko za zagotavljanje trajnostnega razvoja. Spoštovani, ne smemo pozabiti konteksta, v katerem danes živimo in delamo gre za kontekst, v katerem smo priča številnim rezom v proračun, številnim vrčevalnim ukrepom in pri tem mora zunanja politika vendarle uh, si prizadevati za dosego zastavljenih ciljev. Uh, zato je to za Portugalsko uh, kar težko obdobje, saj moramo vendarle zagotavljati tudi koherentno zodaljnjega delovanja in razvojnih politik ob vseh teh uh, omejitvah. In to tako znotraj Evropske unije, kot Združenih narodov, kot OECD-ja. Uh, Ampak leta 2010 je bila Portugalska ena izmed štirih držav, ki so imele že sprijeto zakonodajo v tem smislu in ki se je že zauzemala za koherentnost politik na različnih področjih s razvojnimi cilji. Zato potrebujemo formalne mehanizme za usklajevanje in zagotavljanje usklajenosti teh politik na sistematičen način. Zato imamo tudi delovno skupino, ki se s tem ukvarja. Um, ob upoštevanju programa Evropske komisije za usklajenost razvojnih politik za obdobje 2010-2014 se zauzemamo tudi za doseganje ciljev tisočletja na ki so med drugim zagotavljanje prehranske varnosti, mm, zaščite okolja in tako naprej. Potrebno je ustvariti sinergije med javnimi službami ter javno-zasebnimi partnerstvi. Samo tako bomo lahko uspešni pri različnih politikah, kot je naprimer nacionalna strategija za uh, razvoj, strategija za zagotavljanje enakosti med spoloma in tako naprej. Na portugalskem smo že sprijeli resolucijo za razvoj in varnost in uh, ta je medsektorske narave. Glede na strategijo, ki jo je prevzelo Združeno kraljestvo, lahko k temu pritrdimo. Um, zagotavljati je treba varnost, ampak na tem področju je bilo do sedaj veliko neusklejenosti in zaradi tega smo sedaj tukaj, tam, kjer smo. Ena izmed praktičnih oblik delovanja na vsakodnevni ravni so naše zakonodajne pobude. Vsi poslanci vedo, da lahko svojim delom v posameznih odborih okrepije delo drugih odborov, ampak potrebna je sintonija. Potrebno se je zauzemati za iste cilje, če se želimo izogniti negativnim, neželenim um, posledicam. Um, koherentnost med področji, kot so kultura, izobraževanje in tako naprej. Potrebno je zagotavljati usklajenost med politikami za različna področja. In to pomeni, da morajo biti vsi odbori seznanjeni z delom, ki ga upravljajo ostali odbori eh, in druge parlamentarne skupine. Ravno tako se usklajenost razvojnih politik upošteva na vladni ravni. Spoštujemo zaveze četrtega in petega cilja, ciljev tisočletja, v skladu s katerimi je treba zmanjšati umrljivost otrok in uh, mater. Tako da smo v zvezi s tem tudi sprijeli zakonske predpise in to soglasno portugalski poslanci so zelo pozitivno prispevali k upoštevanju usklajenosti. K temu so prispevali tudi ministri in drugi pristojni za to področje. Sprijet je bil tudi projekt za skladnost razvojnih politik, ki ga sofinancira tudi Evropska komisija in ga označila tudi kot primer dobre prakse. Na ravni parlamenta se zauzemamo tudi za to, da vse politične stranke sprejemajo usklajenost razvojnih politik kot um, skupno usmeritev. Ja, bom um, ravno kar zaključila. Eh, zato smo organizirali številne uh, javne predstavitve, seminarje in um, razprave. 14. maja bomo organizirali razpravo o sodelovanju na področju zunanje politike do in po letu 2015. Delovanje parlamenta je lahko dobra podlaga za oživljanje razprave, predvsem pa gre za to, da moramo pokazati, da se ukvarjamo s temami, ki so povezane z državljani in da si skupaj prizadevamo za izgradnjo tega skupnega in pomembnega področja. Hvala, sedaj pa dajem besedo predstavniku Združenega kraljestva in ravno tako vas pozivam, da ste čim bolj jedrnati. As, uh... Hvala lepa. Od leta 1997 ima, ima Združeno kraljestvo posebno ministrstvo za razvoj neodvisno od Ministrstva za zunanje zadeve in odbor, ki mu predsedujem jaz. V Združenem kraljestvu smo sprejeli čez strankarski dogovor o tem, da želimo za razvojno pomoč porabiti nič cela 7 odstotka BDP-ja. In nedavno je britanski parlament sprejel tudi ukrep eh, tudi sklep o tem. Eh, deloma so nas zaradi tega kritizirali v medijih, v na desnici in pa tudi v UKIP-u, ki, kakor veste, namara ne razvoja ne Evropske unije. Mi smo uspeli upravičiti to zahtevo po razvojni pomoči. To smo branili in na ta način smo želeli zagotoviti, da bo to, kar počnemo, učinkovito. E, mislim, da nam je na marsikaterem področju uspelo doseči skladnost. Trenutna vlada je napovedala pregled. Uh, večstranske in pa dvostranske pomoči. Vse skupaj bomo znižali na 28 partnerjev in podali bomo sodbe o mednarodnih agencijah glede na to, kako uspešne so na področju britanske zunanje politike, lasti, ko gre za, let, za tisočletne cilje in pa za zmanjšanje revščine. Največji prejemnik enostranske pomoči iz Združenega kraljestva je pravzaprav Evropska unija. In uh, Evropska unija je dobila dobra priporočila iz tega pregleda. Vendar pa se zdi, da pogosto mešamo sosedsko in pa razvojno politiko. Potem tudi o globalnih skladih smo ugotovili samo pozitivne stvari, uh, Združeno kraljestvo te globalne sklade zelo podpira. Potem tiste države, kjer ima Velika Britanija, ki ima Združeno kraljestvo bilateralne programe, predstavnik Združenega kraljestva želi spodbujati sodelovanje med tamkajšnjimi donatorkami. Uh, Posod, ker imamo bilateralne programe, organiziramo okroglo mizo z preostalimi donatorji. Jasno so tukaj donatorji Evropska unija, Evropska komisija, eh, pa tudi ZDA, Japonska, eh, Kanada in včasih Avstralija. Vedno več je tudi poizkusov za vključevanje Kitajske, zlasti ko gre za Afriko. Vendar pa moramo sedaj, ko smo dosegli zavezo nič cela 7 BNP za, po, za razvojno pomoč, se moramo sredotočiti bolj na čezvladno koherenco naš oddelek mora narediti več za to, da bodo tudi drugi oddelki razmišljali o agendi za razvoj. Tu je na primer vprašanje davka. Združeno kraljestvo želi podati neko pobudo na eh, G20. Ali gre za davčno politiko, Eh, in njen vpliv na države v razvoju oziroma ali gre tukaj za vprašanje pomankanja preglednosti. Biogoriva sem že omenil v mojem vprašanju komisarju in še veliko je drugih področjih, kjer moramo razmisliti o tem, da naša trgovinska politika pač dela v nasprotju z interesi uh, držav v razvoju, zato ker imamo določene subvencije ali pa ker imamo nerazumne standarde. Če bomo subvencije ukinili, potem moramo to narediti na ta način, da uh, bodo lahko države v razvoju še naprej dosegale svoje rezultate. Zaključim lahko naslednje. Podpiramo to, kar je povedal komisar. E, obstaja močna pobuda za skupno načrtovanje, ampak pri tem moramo biti seveda realistični. Vsaka nacionalna vlada, ki je zavezana razvojni pomoči, bo morala vse skupaj prilagoditi svojim potrebam, ampak ne sme biti nedosledna v sodelovanju z prestalimi donatorji. Zagotiti moramo, da ne bomo delali en proti drugemu, da bomo poskrbeli za dodano vrednost in da bo razvojna pomoč deležna lastništva v državah, eh, ki jih dobijo da ne gre samo za zlikavo naših žel, ampak da gre za, izrečno, za iskreno željo, da izpolnimo njihove želje. Hvala. Vsi v kolegi, ki jim. Najlepša hvala. Najlepša hvala vsem kolegom, ki so predstavili primere lastnih dobrih praks. Sedaj bomo imeli na voljo nekaj časa za izmenavo mnenj o vsebini tega sklopa. Zato prosim vse, ki se boste oglesili, da poveste vaše ime in odkot prihajate, preden podate svoj prispevek. Prva mislim, da je gospa Arena iz Belgije. Hvala. Hvala lepa. Uh, sem gospa Arena iz Belgijskega senata. Uh, Seveda se lahko strinjamo o skladnosti in koordinaciji razvojne pomoči um, v višini celih 7 odstotkov in sprašujem se, pri katerih uh, pomočeh so države članice prijemnice bolj kot donatorke. Um, kar se torej na področju virov, sredstev in tako naprej. Potem še nekaj, prostotrgovinski sporazumi, vključno z vprašanjem ulaganj. V Belgijskem senatu smo namreč sprijeli resolucijo, ki smo jo predstavili tudi v Evropski komisiji in v kateri se zauzemamo za to, da bi v vseh prostotrgovinskih sporazumih in pri zaščiti naložb imeli jasno okoljsko klauzulo ter predvideli tudi sankcije za nespoštovanje te klauzule in tretjič, da se spoštuje suverenost posameznih držav. Namreč ni normalno, da države, ki so se odločile za določene naložbe, Eh, ne poskrbijo tudi za zaščito prebivalstva v teh državah, torej svoje zaveze eh, morajo eh, držati. Potem pa, kar zadeva proračun držav članic, se strinjamo s preglednostjo, se pa zauzemamo tudi za preglednost v računovodstvu velikih nacionalk oziroma multinacionalk in uh, se zauzemamo za to, da načela OECD-ja glede preglednosti ne bi bila več načela, ki se lahko upoštevajo na prostovoljni ravni, temveč zavezujoča načela za vse države članice OECD-ja. Najlepša hvala. Besedo dobi gospod uh, Angel iz Luksemburga. Ja, hvala. Rad bi samo na kratko orisal, kako se z to temo ubadamo v Luksemburgu. Že več kot deset let namreč države članice namenjajo temu nič celih sedem odstotka eh, BDP-ja, eh, pri čemer bi morali priti do enega odstotka med vsemi političnimi strankami pri nas obstaja dogovor glede tega in tudi v najtežjih proračunskih obdobjih je eh, ta dogovor še vedno veljaven. Predlog zakona v zvezi s tem smo sprejeli leta 2009 in se dogovorili, da bomo um, usklajenost razvojnih politik vključili v to zakonodajo, tako v tej tem zakonu dva člena obravnavata to področje in sicer šesti člen, namreč vsako leto, ko minister poroča o izvajanju razvojne politike našemu parlamentu, mora vanj vključiti tudi poglavje o koherentnosti, torej usklejenosti politik. Poleg tega pa še eh, medministerski odbor zagotavlja, da se predstavniki vseh ministerstev redno eh, sestajajo in pogovarjajo tudi o razvojnih politikah. Torej, to imamo v zakonu, vendar pa uresničevanje te zakonodaje še ni um, takšno, kakršno bi moralo biti in na tem še delamo. Potem pa kar zadeva sodelovanje med luksemburškimi vladnimi mm, in parlamentarnimi organi in med nevladnimi organizacijami. Te se sestajajo tudi s predstavniki ministrstev, eh, sami jih sprejemamo znotraj odbora za zunanje zadeve in oblikovali smo za nje parametre, s pomočjo katerih naj eh, bi zagotovili večjo razumljivost eh, teh politik za te organizacije in za naše prebivalstvo. Ehm, in jim skušamo tudi predstaviti primere neusklajenosti, kot recimo področje biogoriv in tako naprej. Vse to smo sem vključili. E, pripravili smo tudi časovnico. E, za razpravo o razvojnih politikah znotraj našega parlamenta. Vsako leto julija moramo o tem poročati, nam mora pristojni minister o tem poročati. Eh, septembra eh, vsako leto organiziramo srečanje, eh, na katerega povabimo tudi veleposlanike in razpravljamo o teh temah in oktobra vsako leto organiziramo razpravo o eh, razvojnem sodelovanju. Imamo tudi eh, sklad, kater, eh, znotraj katerega um, upravljamo z razpoložljivimi sredstvi. Do sedaj se je, so se sredstva precej netransparentno uporabljala in zato smo to preusmirili znotraj tega kompenzacijskega sklada, eh, iz katerega lahko črpajo samo tako imenovana čista podjetja. Eh, ravno tako si prizadevamo eh, za boljše delovanje področja javnih naročil. No, in še marsikaj drugega bi lahko povedal, ampak če boste imeli kakšno vprašanje, vam bom z veseljem odgovoril. Uh, najlepša hvala, gospod Angel. Naj vam povem, da predstavljate dejansko zgledno državo v, uh, za to področje. Sedaj pa dajem besedo gospe Lindival. Švedske. Oprostite, če sem izmaličil vaše ime, izvolite. Hvala lepa. Z vidika mojega odbora, torej odbora ministra za zunanje, za zunanje zadeve, eh, no, z našega vidika ima usklajenost politike za razvoj prav gotovo določen pomen pri naših strategijah. Omila se bom na tri pripombe. Najprej, odbor za zunanje zadeve je prevzel pobudo in se je odzval na stališče komisije v mednarodnih pogajanjih o okviru za čas po letu 2015. Okvir govori o tem, o, izv, o izzivih za Izkorinjanje revščine in pa trajnostni razvoj, ti dve zadevi sta med seboj povezani. Treba je okrepiti zaveze iz tisočletnih ciljev eh, in morali bi to uskladiti tudi z našimi prizadevanji za energetsko učinkovitost. Potem tudi, ko gre za kmetijsko politiko, ribiško politiko, okolje in trgovino, jasno je, da odločitve Evropske unije tukaj zelo vplivajo na države v razvoju in pa ne nazadnje upoštevati moramo ulogo Evropske unije kot največje donatorke na svetu. Upoštevati moramo zaveze, ki jih je sprejela Evropska unija. Vse glede na, glede na vse to, naš odbor misli, da bi usklajevanje politike razvoja moral, moral biti eh, srčika naših eh, okvirov po letu 2015. Vesela bi bila vašega odgovora v zvezi s tem. Eh, maintenant, je donne la parole. Najlepša hvala. Sedaj podajem besedo gospodu Bosinoviču iz Hrvaške. Hvala lepa, gospod predsedujoči, veliko veselje. Mi je, da lahko tukaj sodelujem v imenu moje države, ki se bo Evropske unije pridružila čez dva meseca. Zahvaljujem se vam za to možnost, da nam je vaš odbor dal možnost, da povemo tudi svoje prispevke k tej pomembni politiki. No, Hrvaška je relativno majhna država. mi skušamo slediti glavnim načelom na področju regionalnega razvoja. Osredotočili smo se na dve glavni področji. Najprej želimo pomagati naši regiji. Iz naše regije v teh dneh prihajajo pozitivne novice. Govorim o dogovoru med Kosovo in pa Srbiji. No, Hrvaška je v svojih pogajanjih eh, pridobila veliko izkušenj. Mi smo se pogajali na precej enoten način, ampak na podlagi teh izkušenj želimo prenesti naše znanje tudi državam v drugi regiji. Lahko Torej, v tem smislu smo vzpostavili center za odličnost za prenos takšnega znanja, ki je zelo pomembno za razvoj naše regije. Potem sodelujemo tudi v mednarodnih misijah in operacijah. To dvoje želimo povezati, no v Afganistanu smo prisotni od leta 2003. investirali smo v 40 različnih projektov v skladu z glavnimi načeli naše skupne politike. Gre za investicije v stabilizacijo, izobraževanje, zdravje in pa razvoj majhnih podjetij. Nedavno smo odprli novo šolo v Mazari Šarif in začeli smo z manjšim podjetjem, imenuje se Preproga iz Afganistana. Dejavni smo pa tudi na številnih drugih področjih. Gospod predsedujoči, hvala za to priložnost in veselimo se tega, da bomo kmalo postali ponopravna partnerica pri tej pomembni politiki Evropske unije. Hvala, glede na to, da smo časovno omejeni, sem si dovolil zaključiti seznam govornikov. In eh, besedo bom dal samo še tistim, ki jih imam do sedaj na seznamu. Gospa iz Bundestaga. Hvala lepa. Zahvaljujem se za razpravo. Prvič imamo takšno srečanje. To kaže tudi na to, da postaja koordinacija med evropskimi parlamenti vse bolj pomembna. To prispeva k izmenjavi stališč, pa tudi k temu, da se nekako zbližamo, ko gre za strateška vprašanja. Kolegu iz Velike Britanije čestitam za nič cela sedem odstotkov BDP-ja. V Nemčiji tega nažalost še nismo dosegli, smo pri nič cela tri devet. In a, ni posebno dobrih izgledov za prihodnost tukaj. Kar se tiče razvojne politike, mi imamo Ministrstvo za razvoj, torej samostojno, ministrstvo, ki ni podrejeno Ministrstvo za zunanje zadeve in na ta način lahko zelo spodbujamo naše teme znotraj zvezdne vlade in pa parlamenta. Najpomembnejše, česar do sedaj še nismo omenili, je naslednje. V našem odboru obravnavamo tudi vse evropske inicijative, ki so pomembne za razvojno politiko. O tem se posvetujemo in o tem glasujemo. V nekaterih področjih smo dosegli tudi skupna stališča z opozicijo. Torej sama zastopam opozicijo, ampak z vladno koalicijo smo uh, sprejeli številna skupna stališča do pobud komisije in pa Evropske unije. Naprimer smo se ukvarjali tako z trgovinskimi sporazumi. Sprejeli smo različna stališča, naprimer o Kolumbiji in Peruju, Opozicija je tukaj menila, da sankcije niso dovolj in zato smo bile proti, vlada, koalicija je bila za, ampak o tem smo razpravljali. Se pravi, ne gre samo za koherenco v lastni državi, v lastni razvojni politiki, doseči skušamo tudi koherenco z politikami Evropske unije in to mislim, da je eh, dober zgled za vse nacionalne parlamente. Sedaj imamo možnost, da stališča pošiljamo tudi v Brusel in na ta način lahko prispevamo eh, k sodelovanju med eh, nacionalnimi parlamenti in pa Evropsko unijo. Ko gre za koherenco v lastnem parlamentu, pa je treba postoriti še veliko, enako velja za Evropsko raven. Ampak že to dejstvo, da imamo medinstitucionalno medinstitucionalni krok koordinacije znotraj vlade. To je dobro, ampak tudi poslanci si moramo prizadevati za to, da obravnavamo teme, ki so obravnavane na evropski ravni, v lastnih državah. Teh tem se moramo lotiti na ta način, da vedno poštevamo tudi vprašanje koherence, kajti to sploh ni samo po sebi umevno. Dernier intervenant est Madame Bayer. No, zadnja na seznamu pa je gospa Bajer, ki predstavlja Avstrijo. Hvala lepa. Poročati želim, da v Avstriji smo že zdavno zapisali politično koherenco v zakon. Ampak samo to nam ni koristilo. Eh, imamo med ministersko delovno skupino, ampak razen tega še nismo našli prave načine za spolnevanje tega tega načela. V parlamentu pa imamo večino, ki podpira krepitev koherence. Lahko pa poročam, da smo kot pododbor za razvoj v avstrijskem parlamentu edini odbor, ki redno zaseda z predstavniki nevladnih organizacij. Želela sem spregovoriti tudi o sodelovanju tukaj. Vesela sem, da smo dobili to dobro priložnost. Eh, gre za poročilo Evropskega parlamenta o usklajevanju politik za razvoj v letu 2011. Dobro se mi zdi, da so predvidena tudi naša letna srečanja. No in ta dokument tudi jasno kaže na to, kje so problemi pri usklajevanju razvojne politike. Opisuje področja, možne ukrepe, in odstavek 21 tega poročila Evropskega parlamenta govori o tem, da bi v teh letnih strukturiranih srečanjih morali zastaviti jasne cilje ter ocenevati napredek kasneje. Dobro se mi zdi, da je v poročilu zapisana ta konkretna pobuda in zanima me, če v zvezi s tem obstajajo določeni ukrepi, če obstaja kakšen katalog kriterijev, ki jih bi lahko preverili in ali bomo imeli nacionalni parlamenti možnost na podlagi tega zastaviti konkretne ukrepe, konkretni napredek, kajti to bi bila dobra možnost za to, kako bi lahko mi kot poslanci prispevali k zagotavljanju skladnosti razvojne politike v naših državah, pa tudi na evropski ravni. Če takšnih pobud ni, bi se zelo zauzela za to, da o tem razmislimo. Merci, venons, uh... Hvala lepa. S tem zaključujemo izredno zanimiv sestanek, kateremu ste prispevali z vašimi zelo raznolikimi prispevki. Eh, prisluhnili smo zgolj predstavnikom nacionalnih parlamentov. Evropski poslanci so vam le zelo pozorno prisluhnili in kot eh, stalni poročevalec za mm, usklajenost razvojnih politikov v Evropskem parlamentu sem si zabeležil, kar ste povedali. Eh, na naši časovnici imamo v mesecu septembra predvideno izmenjavo mnen s komisarjem Pibelksom. Evropski parlament bo na to nadaljeval z delom, ki ga je že začel. Odbor za razvoj je za to pripravil mandat mm, in določil približno deset točk, v zvezi s katerimi se moramo še eh, dogovoriti. Sem se pa že sestal s kolegi v zvezi s tem eh, in v zvezi s tem se bomo pogovarjali tudi z nevladnimi organizacijami, ki sodelujejo na tem področju z nami tu v Bruslju. Tako da gre za izredno zanimivo področje in z veseljem bi se o tem še pogovarjal z vami, vendar žal nimamo dovolj časa na voljo. Za konec. Seveda moramo določiti določene kriterije, zato da bomo na enak način obravnavali usklajenost razvojnih politik. Znotraj OECD-ja potekajo dejavnosti v zvezi s tem, znotraj našega odbora tudi in pri tem tudi sodelujemo. Seveda moramo zasledovati skupne cilje, glede na to, da je razvojna politika zapisana tudi v besedilo Lizbonske pogodbe. In moramo imeti na voljo sredstva, da bomo lahko te določbe uresničevali. To srečanje je tudi zelo dobra priložnost za izmenjavo izredno pomembnih mnenj v zvezi z usklajenostjo razvojnih politik, ki ji morajo slediti tudi vsi drugi sektorji um, in ne zgolj področje razvojnih politik. Uh, to poznamo, uh, poznamo um, vključitev naše kmetijske, skupne kmetijske politike, uh, področja drugih politik, ki se ukvarjajo z biogorivi, uh, gospodarstvo in tako naprej. Kar se pa tiče same metode, bi želel povedati naslednje. Najprej, znotraj Evropskega parlamenta ste bili priča nekaj težavam pri zagonu postopka za zagotavljanje skladnosti razvojnih politik. Um, s takimi težavami ste se soočali tudi v vaših nacionalnih parlamentih in pri nas je zadeva enaka. Tudi pri nas imamo včasih težave pri vzpostavljanju komunikacije z drugimi odbori. In to moramo še zagotoviti. Zato si moramo še prizadevati. Tako da položaj, vsaj kakor ga jaz vidim, še ni zadovoljiv. In zato vas pozivam, da eh, si ogledate tudi statut našega odbora znotraj parlamenta, ki je neke vrste umestnik eh, med parlamentom in drugimi partnerji parlamenta. 28 akterjev nas je pri tem in zato je tu zelo težko uh, imeti nadzor nad celotno situacijo. Poleg tega naše delovanje ni podvrženo eh, proračunu. Države eh, članice izvajajo nadzor mm, na nacionalni ravni. Eh, kakorkoli ta določba o nadzoru ne izhaja iz naših pogodb, je ni in zato je to toliko teže zagotoviti kako pa zagotoviti um, to, da bi na isti način obravnavali postopke in pristop znotraj razvojnih politik? Kaj lahko storimo, da izboljšamo ta položaj? In zato vam bom podal zelo preprost predlog. Sam sem zadolžen za pripravo poročila o tem. Vi ste predstavniki nacionalnih parlamentov in zato vas prosim, pošljite vaše predloge našemu sekretarjatu, zapišite vaša pričakovanja. In po drugi strani pa vam lahko mi, čim bodo prve točke tega poročila na papirju, eh, to poročilo posredujemo. Tako da uh, pozivam vas, da uporabite to možnost za sodelovanje med vašim parlamentom in našim. Uh, koordinator uh, za proračun iz stranke ELS, ki je tu zraven, mi lahko pritrdi, da uh, je tako sodelovanje zelo, lahko zelo koristno in zato si nameravamo zanj prizadevati. Glede na vse različne prispevke, ki smo jih slišali, mislim, da lahko rečem, da je pred nami še dolga pot, če želimo zbližati naše delovne metode. In naj omenim dva pristopa, ki se mi zdita res dobra sta naslednja. Prva, prvi zadeva neko navado, ki jo imajo v ministerskem svetu eh, na nizozemskem in sicer na vsakem zasedanju predstavijo predstavitev odgovorne osebe za razvoj znotraj eh, razvojnih politik, kjer se govori ravno o tej usklajenosti razvojnih politik. In še drugi primer je pa primer, ki ga je omenila gospa Rot iz Bundestaga, v katerem vaš odbor podaja tudi mnenja o tem, kaj se počne na področjih, ki so od blizu ali od daleč povezana s področjem eh, razvojne pomoči. Tako da to se mi zdi izredno dober primer. Mislim, da dejansko vi tudi sami lahko podajate precej političnih spodbud in da glede na to, da so rezultati trenutno nezadovoljivi, v številnih državah članicah. Menimo, da si moramo nuditi podporo pri doseganju zastavljenih ciljev, kot je bil cilj nič celih sedem odstotkov, ki ga je treba preseči, naprimer. In predvsem pa si je treba prizadevati, da se pri teh vprašanjih presežejo običajna politična razhajanja tako da sam se ne strinjam glede tega, kar pogosto slišimo v zvezi s to številko nič celih sedem odstotkov. Mislim, da se to lahko preseže. Še enkrat naj se vam upravičim za te infer, interference, ki smo jih bili deležni zaradi delovanja tehnične službe, ki skrbi za varnost v parlamentu. Uh, Tako da res še enkrat najlepša hvala za vaše sodelovanje in upam, da bomo še imeli podobne priložnosti. Sedaj pa dajem besedo kolegu Geju Mičelu, ki vam bo sam povedal, kakšno vlogo je že odigral na tem področju znotraj lastnega parlamenta in v evropskem izvoli. Hvala, Charles. Najprej se zahvaljujem za vašo prisotnost na tem medparlamentarnem srečanju. Jaz sem Gay Mitchell, sem koordinator iz odbora za razvoj Evropskega parlamenta in sem poročevalec za zakonodajno pobudo o, o usklajevanju donatork. Lepo je, da vas je danes toliko tukaj. Tudi Petrin, predsednik zunanjega odbor za zunanje zadeve danes tukaj z nami. Drugi del današnjega panela je posvečen pomembnosti usklajevanja razvojnih politik. Torej, govorili smo o usklajevanju znotraj Evropske unije, sedaj pa govorimo o usklajevanju razvojnih politik. Uh, tudi usklajevanje donator lahko ponuja močen in obširen okvir za napredek naših razvojnih ciljev. Usklajevanje politik za razvoj je povezan z povezavi med različnimi političnimi področji in razvojem. Zagotoviti želi, da rezultati vladne razvojne politike niso spodkopani z, zaradi drugih ukrepov, ki vplivajo na države v razvoju. Vprašanje boljšega usklajevanja se bolj osredotoča na modalitete izvajanja razvojne pomoči. Gre za vprašanje, kako bi naj ponudili pomoč in kako lahko skušamo zagotoviti, da ne bo prišlo do fragmentacije na globalni ali pa na sektorski ravni to nas ne sme ovirati pri tem, da ne bi kar najbolje uporabili vsakega evra, ki ga prispevajo Evropska unija ali njene države članice. Usklajevanje donatork je proces, kjer partnerji sodelujo za to, da maksimizirajo učinek pomoči. Torej, naš cilj je učinkovitost pomoči. Boljše usklajevanje mora znišati finančne stroške in s tem doseči enake ali boljše rezultate z isto investicijo. In danes je to vse bolj pomembno v luči strogih vrčevalnih ukrepih v Evropski uniji. Kot največja donatorka na svetu in pa organizacija za posebnim tipom integracije imajo Evropska unija in pa njene države članice možnost, da so najbolj učinkoviti ponudnik pomoči. Struktura Evropske unije ponuja številne priložnosti. Lahko upoštevamo prednosti držav članic in pa njihove najboljše prakse. No, ampak če si ogledamo realnost, se izkaže, da nažalost to še ni res. Vpliv evropske pomoči je oviran zaradi fragmentacije in podvojevanja. Eh, tega bi se morali lotiti z pomočjo skupnih ukrepov. Te izgubljene priložnosti predstavljajo strošek Evrope. To pomeni, tisti, ki živimo tukaj v Evropi, ki skupaj prispevamo več kot polovico razvojne pomoči, pravzaprav nismo maksimizirali naših rezultatov. Tukaj se moramo spomniti, da govorimo o tem, da 23 tisoč otrok umre vsak dan danes, jutri in po jutrišnjem. In to se bo nadaljevalo, razne, če ne bomo nečesar, če ne bomo nečesa spremenili. Vse skupaj se je sicer znižalo 36, uh, eh, iz 36 tisoč smrti na dan. In teh 13 tisoč smrti, to številko smo znižali zaradi učinkovitosti naših ljudi. 68 na tisoč ljudi, to je smrtnost novorenčkov v državah v razvoju. V državah, na, v evropskih državlja, eh, državah je bila ta številka uh, včasih 48 eh, smrti na tisoč ljudi, naprimer po drugi svetovni vojni. Se pravi, te številke lahko znižamo. Torej, svetovno prebivalstvo se bo zvišalo še za dve milijardi in zlasti tiste. Države, ki so najmanj razvite, bodo najbolj trpele zaradi posledic, če ne bomo sedaj se soočali z izzivi. Ko gre za strateško pomembna področja, parlament preučuje stroške ne Evrope v razvojni politiki. To je dokument, ki ga je naročil odbor za razvoj in ta Dokument bo pripravljen za junija letošnjega leta, letošnjo leto in eh, ponuja že nekaj eh, priporočil za boljše usklajevanje. Gospodarsko gledano bi lahko prihranili 800 milijonov evrov letno v eh, komisiji in pa državah članicah, če bi samo črtali transakcijske stroške, ki so povezani z prenosi, izvajanjem, preverjanjem pomoči. Te prihranke bi lahko potem izkoristili za to, da razširimo našo pomoč na, v korist držav prejemnic. Kar se tiče kakovosti moči in pa njenega učinka, bi boljše usklajevanje prineslo bolj učinkovito izvajanje pogojevanja, boljše nadzorovanje, spremljanje in pa preglednost. To pomeni večji učinek vzvoda. Več harmonizacija bi prineslo korist tudi za države prejemnice nižji administrativni stroški, boljše absorpcijske zmogljivosti in pa izboljšano upravljanje. Politično gledano bi večja harmonizacija in pa koordinacija prispevala k boljšemu doseganju razvojnih ciljev Evropske unije in Evropska unija bi na ta način eh, bolje uresničila svoje ambicije globalnega igravca. Uh, uh, cilj nič cela sedem BDP do leta 2015 se zdi izmozljiv za številne države članice. Uh, tukaj lahko priznamo izjemna prizadevanja Združenega kraljestva, čeprav so nekateri tukaj kritizirali Združeno kraljestvo um, zaradi premajhnega prispevka, ampak prav to bi nam uh, Združeno kraljestvo lahko tukaj služilo za zgled. Bolj učinkovita koordinacija razvojne pomoči na evropski ravni bi lahko pa povzročila to spremembo. Osredotočiti se moramo na manj držav in manj aktivnosti. To je bistvenega pomena. Evropska unija je že pokazala svojo ambicijo, da izboljša koordinacijo pomoči. Poleg svojih eh, mednarodnih zavez, agende iz Akre, Busana in pa eh, poleg Pariške izjave so donatori v Evropski uniji sprejeli skupna stališča za skupno delo na evropski ravni, kako naprimer razdelitev dela in pa skupno načrtovanje. Ampak praksa je pokazala, da ti načeli skupnega ukrepanja predvsej zavisijo od eh, individualne volje držav članic in od nevladne organizacije, eh, nevladn, eh, neuradnega sodelovanja med bilateralnimi. Agencijami. Vsi akteri na področju razvojne pomoči se strinjajo glede tega, da je potrebno več koordinacije, ampak v praksi zadeve še niso tako enostavne. Uh, Evropska unija ima jasne cilje in jasne ideje o tem, kako te cilje spolnjevati. Tukaj nismo pripravljeni sprejeti kompromisov. Treba izboljšati tudi vidljivost razvojne pomoči. Koordiniran pristop pomeni določene politične stroške za države članice. Te namreč s tem izgubljajo vidljivost. Morda lahko tukaj stvari spremenimo. Morda bi država donatorka lahko postala vodilna v imenu celotne Evropske unije in na ta način dobila več vidljivosti. Evropska unija je ustvarila pomembna nova mesta z predsednika Evropskega sveta in visoko predstavnica za skupno zunanje in varnostno politiko. Spostavili smo tudi Evropsko službo za zunanje delovanje. To prinaša nove možnosti, pa tudi nova tveganja za razvojno pomoč. Eh, poročilo o neevropskih ukrepih se bo ukvarjalo s temi vprašanji. Eh, veliko koristi lahko, prinaš, eh, lahko pričakujemo od koordinacije donatorjev. Poročilo bo lahko osnutek za zakonodajno pobudo parlamenta. Kot poročevalec za Evropski parlament o tej pobudi predlagam nadaljne zakonodajne ukrepe ki bi povdarili prednosti boljše koordinacije in ostranili politične ovire, ki pri tem obstajajo. Eh, kolegi, zavedam se ključne vloge, ki jo pri tem odigrajo nacionalni parlamenti. Tudi sam sem bil 26 let nacionalni poslanec in zato vem, kako pomembni so nacionalni parlamenti. Zato smo tudi danes organizirali to medparlamentarno srečanje. Z velikim nadušenjem pozdravljam današnjo aktualno razpravo in veselim se vaših stališč o naslednjih vprašanjih. Prvič, kako lahko spodbujamo boljšo koordinacijo med razvojnimi politikami Evropske unije in držav članic? Kakšno vlogo lahko pri tem igrajo? izvajo nacionalni parlament in Evropski parlament, kako lahko vlade pripravimo do tega, da se o tem dogovorijo, da so odgovorni uh, nacionalnim parlamentom in da je komisija odgovorna nacional, uh, Evropskemu parlamentu. Vprašati se moramo, kako lahko to naredimo skupaj. Drugič, kako pomembno je znižanje stroškov kot pobuda za tesnejše sodelovanje. Tretjič, ali je uh, koordinacijska utrujenost tista, ki donatorje sili v sprejemanje kratkoročnih rezultatov. Kako se lahko temu izognemo in četrtič, kako lahko Evropski parlament in pa nacionalni parlamenti zagotovijo, da eh, prihodke, ki jih prihranimo pri, eh, pri transakcijah, uporabimo na bolj učinkovit način. Preden dam besedo poslancem, bi dal besedo še Vincetu Grimolju, ki je iz oddelka za učinkovitost in pa usklajevanje razvojne pomoči v DGF, ko Evropskega parlamenta. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedajoči, spoštovani kolegi, poslanci. Želel bi samo podati nekaj misli v zvezi s tem vprašanjem koordinacije donatorjev. E, to je zelo aktualno vprašanje in sicer uh, iz več razlogov. Ta agenda koordinacije donatorjev je soočena z dvema izzivoma. Eno je razširitev, drugo pa je poglobitev. Že več desetletij se donatorji med seboj koordinirajo z različnimi mehanizmi. Istočasno pa se pojavljajo novi akteri, novi donatorji, torej naprimer Kitajska, pa akteri iz arabskih držav, ki postajajo vedno pomembnejši. Torej, prvi izziv je širitev v tem smislu, da potrebujemo koordinacijo akterjev, ki mora biti bolj učinkovita in ki mora vključiti tudi vse te nove akterje. To je uh, precej težek izziv, uh, Na to temo smo imeli v Bozanu tudi leta 2011 eh, se srečanje, kjer eh, so se sestali torej donatori in pa eh, zastopniki civilne družbe in mednarodnih organizacij. Sedaj imamo to situacijo, kjer je treba vse te različne donatore in akterje koordinirati med seboj pojavljajo se razhajanja pri vrednotah, pri pristopih eh, in tako dalje. In to je eh, zelo pomembno, da uspemo koordinirati, če želimo maksimalen učinek. Na to drugi izziv, s katerim se soočamo, pa je poglobitev v tem smislu, da koordinacija med evropskimi donatorji, se pravi državami članicami in Evropsko komisijo, že več let obstaja. Ampak, če si pogledamo sedanjo situacijo, če si pogledamo fragmentacijo pomoči, kot je povedal gospod Mičel, Evropska unija in pa njene države članice predstavljajo del problema. Povsod, kjer so evropejci kot donatori zastopani, so del problema. Se pravi, eh, na nek način to um, ni učinkovito, njihov način ni najbolj učinkovit, vendar pa evropski donatori so prav tako lahko del rešitve. In v zadnjih letih uh, si prizadevamo za boljšo koordinacijo med eh, evropskimi donatorji in eh, celo vrsto teh eh, pobud lahko navedem od leta 1970 dalje. Naj pa se osredotočim na nekaj zadnjih pobud iz leta 2007. Tu je šlo za pobudo o komplementarnosti in boljši razdelitvi dela med različnimi sektori in pa donatorji znotraj Evropske unije. Ta pobuda se sedaj sooča s, toža, s težavami, treba je najti ustrezne sektorje, treba je izbrati ustrezne sektorje in standardi, po katerih so ti sektori uh, eh, izbrani, so uh, prav tako del te pobude za skupno koordinacijo. Uh, in to je tudi pristop eh, foruma iz Bruslja. Torej, ta ideja ni nova, to, je, to idejo je nasirala že Evropska eh, komisija, sedaj pa je uh, to, ta ideja ponovno uh, lansirana tudi s pomočjo ZSE. -ja. Torej, tu gre za uh, skoordinacijo med državami članicami in pa torej državami donatoricami, eh, v tem smislu, da se pomoč, ki jo nudijo po eni strani države članice in pa Evropska unija, med seboj koordinirane. In na ta način lahko prihranimo več 100 milijonov evrov letno. Sedanja situacija je škandalozna z tega vidika, da bi lahko ta denar prihranili za eh, pomoč eh, tistim, ki jo potrebujejo. Prav tako je to pomembno tudi za predvidljivost pomoč, pomoči in za transparentnost in oboje je pomembno tudi za države prejemnice. Omenil bom še nekaj primerov. Eh, torej, Pomembno je, da zagotovimo dovoljšno prožnost, da se lahko prilagodimo različnim kontekstom in da lahko tudi ukrepe prilagodimo različnim uh, kontekstom. Na to je treba pustiti čim večji manevrski prostor, torej uh, diplomatskim predstavništvom uh, Evropske unije in držav članic in pa samim državam, da lahko čim bolj uspešno delujejo. Na to je treba čim bolj vključiti tudi uh, vodstvo partnerskih držav. Treba se je tudi sinhronizirati z uh, cikli, ki jih zaznamo v državah partnericah in da lahko prilagodimo prednostne naloge prednostnim nalogam in potrebam teh držav. Četrto načelo je odprtost v smislu odprtost donatorjev in pa tudi držav članic v odnosu do držav partneric preko službe za zonanje delovanje. In tu lahko tudi zastopniki držav partneric sodelujejo pri različnih usposabljanjih. Peto načelo, ki je pomembno, je, da delamo na osnovi prostovoljnega dela. V doslej smo to storili v sedmih državah in temu se bodo pridružile še druge države, 30 držav, ki bodo do leta 2016 Eh, tudi delale v smeri sinhronizacije ciklov z državami partnericami. Torej, s tem projektom bomo poskušali bolje koordinirati dejavnosti med državami članicami. Na to bomo tudi zagotovili, da bo ta projekt uspel z angažmajem držav donatoric in pa seveda je potrebno vključiti tudi nacionalne parlamente, kajti na ta način lahko zagotovimo, da bodo vse države tudi čim bolj učinkovito sodelovale pri tem projektu, kajti vsi smo um, enakovredni v tem postopku. In zato je potrebno, da zagotovimo, da države članice Evropske unije in Evropska unija resnično lahko zabeleži napredek in učinkovito deluje. Hvala lepa. Sedaj imajo poslanci možnost tudi, da se oglasijo. Prvi na seznamu je gospod Kašma. Hvala lepa, gospod Mičel, in hvala Charlesu za eh, predstavitev torej danes je Shakespeareov um, rojstni dan, ampak citiral bom pa Oskarja Wilda, ki uh, pravi, da je kratkost vir humorja. Torej, upam, da se bom tega lahko držal. Treba je zagotoviti, da uh, svet ministrov lahko nekaj odloči, glasuje, na to pa, da nacionalni parlamenti to dejansko um, na nacionalni ravni izvedejo. In ta povezava mora biti uh, v osrčju načina, kako bomo izvajali te projekte. To mora biti glavni, glavna povezava med uh, donatorji in prejemniki, če želimo, da bo pomoč učinkovita in za nacionalne poslance, ali, lahko, ali se lahko osredotočimo na načelo, da so človekove pravice bistvo naših politik, kajti zelo pogosto se zgodi, da se načelo človekovih pravic eh, zanemari v eh, korist eh, trgovanja gospod Patrick Bayer. Gospa Petra Bayer. Im Outcome Document von, von Rio plus 20. V Outcome Dokumentu Rio 20 plus poslanci ne igrajo vloge pri razvoju ciljev ampak skozi mreženje nam je uspelo, da smo sedaj ta proces povezali z tisočletnimi cilji in da smo to pletli tudi parlamente. Številne države, kako tudi moja, imajo samo to možnost, da se preko Evropske unije udestvujejo v tem procesu. Zame bi bil boljški pristop ta, da vzamemo post 2016 cilje in da skušamo doseči bolje sodelovanje med nacionalnimi parlamenti in pa Evropskim parlamentom. Zato ne obstajajo nobene formalne strukture, to vem, ampak morda bi vse tisti, ki jih vsebinsko to zanima, lahko spostavili neformalne strukture in na ta način izmenjali stališča. Tukaj obstaja možnost novih medijev, telefonskih konferenc, eh, internetnih eh, platform. To so vse načini, na katere bi se lahko povezali. Vemo, da v številnih regijah po svetu ne bomo dosegli tisočletnih ciljev. In uh, zato je krivo tudi to, da parlamenti, ki so odgovorni za izvajanje teh ciljev, uh, Torej, gre predvsem za parlamente na jugu. Ti parlamenti so bili premalo vključeni za agendo po tisočletnih ciljev, moramo to spremeniti. Kot poslanci moramo tukaj odigrati bolj aktivno ulogo. No, časovno smo tukaj sicer omejeni, 2014 je zadeva zaključena. No, ampak morda bi lahko na neuraden način preizkusili, kako lahko sodelujemo na neformalen način, kako lahko razpravljamo, se osredotočamo na vsebine. Morda bi to bilo dobro za kasnejše, že bolj uradne procese. Hvala lepa. Ja, hvala, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se vam za vašo predstavitev, seveda se z njo lahko sprinjamo. Uh, Povsem se strinjam tudi z predlogom eh, Michaela Cashmana, da odpremo vrata zastopnikom Evropskega parlamenta za, pri našem mm, običajnem delu. Torej, dobro se bi nam zdelo, da bi to storili, zato da bi imeli boljši pregled nad eh, tem, kaj počnemo. In za boljšo koordinacijo bi bilo morda zanimivo, če bi imeli evropskega koordinatorja v vsaki državi partnerici in ta bi lahko bil predstavnik Evropske unije ali pa veleposlanik države članice. Na ta način bi lahko razdelili delo in s tem zagotovili, da bi imeli koordinacijo dela v vsaki državi partnerici. Mislim, gospod eh, Mičel, da so vaše številke eh, že zastarele, kajti zadnje poročilo kaže, da je devet, od 49 milijard evrov, ki jih je Evropska unija um, plačala skupaj, se pravi, tako komisija kot države članice za pomoč, da je 6 do 8 milijard izgubljenih imamo takšne razhajanja, logistična in druga, da prihaja do izjemno velikih izgub in veselim se že rezultatov nove študije. Torej, pri predstavitvi gospoda Tontoja sem zaznal tudi to, da če želimo boljšo koordinacijo, da se moramo tudi osredotočiti na specializacijo različnih donatorjev, kajti preveč donatorjev ta hip dela uh, vse in pa pravzaprav podvaja delo. Naj si bodo to švedi, luksemburžani ali drugi, ti imajo pogosto uh, izkušnje in najboljše prakse v določenih sektorjih, zato ta specializacija ne bi bila nič napačna. Prav tako bi želel tudi, da sprožimo vprašanje ne na ravni koordinacije, temveč na ravni učinkovitosti. Naslednje vprašanje. To je morda eh, pri meni eh, nekaj, kar me obseda, ampak eh, inventar sektorskih pomoči in splošnih eh, pomoči kaže na to, da imamo v veliko državah težavo ranljivosti držav. Se pravi, ne moremo okrepiti teh držav, če jim ne damo na voljo finančnih sredstev, s katerimi lahko plačajo ustrezno usposobljene policiste, uh, Eh, učitelje in tako dalje. Zakaj govorim o tem? Zato, ker v naših nacionalnih parlamentih imamo pogosto eh, nek um, vtis, da ta pomoč ničemor ne služi, tako sektorska kot splošna in sicer zato, ker te pomoči ne moremo ustrezno nadzirati. Uh, To sicer ne drži, zato ker se splošno pomoč sistematično preverja, medtem ko projektno pa samo z anketami na evropski ravni. Dobro. Torej, 800 milijonov, o katerih sem govoril, so transakcijski stroški. To je natančno to, kar ste vi povedali. Se pravi, vi govorite o šestih milijardah letno, tu gre za vse izgube, medtem ko sam sem govoril samo o transakcijskih izgubah, to je 800 milijonov. Hvala lepa za vaše zanimive besede. Nemški Bundestag se je v, v zadnjem letu intenzivno ukvarjal z predloge komisije tudi o delitvi dela. Te smernice smo podprli, ampak zdi se nam, da bi se morali o nekaterih točkah še bolj poglobljeno pogajati. In tukaj se navezujem na to, kar je povedal Louis Michel. Pri koordinaciji, pri delitvi dela bi morali biti pozorni predvsem na strokovnost. Številne države, številne države članice so postale strokovnjaki kinje za, določen, za določena področja. To bi moralo odigrati svojo vlogo pri delitvi dela. Problematično pa se nam zdi tudi naslednje in to smo sporočili tudi našemu ministru v svetu ministrov. Bolje je treba porazdeliti delo na področja med Evropsko unijo in posameznimi državami članicami. Po našem mnenju je delitev dela zelo trpela v zadnjih letih. Vsak je bil odgovoren za vse, ampak v prihodnosti več ne more biti tako. Povdariti želim, da mora zlasti Evropska unija za svojo posebno močjo pri razvojnem sodelovanju mora postati dejavna predvsem tam, kjer je možno ustvarjati dodano vrednost. Države članice pa bi jo morali pri tem dopolniti za svojo strokovnostjo in pa za svojimi oziroma s področji, na katerih so specializirane. Hvala. Hvala lepa. Bi se še kdo rad oglasil? Ne, v tem primeru dajem besedo gospodu Felixu Fernandesu Šoju iz službe za zunanje delovanje. Hvala lepa, hvala, da ste nas povabili, torej EAS kot je že kolega povedal, se v celoti strinjamo, zato ker si skupaj prizadevamo za koordinacijo donatorjev v EU in pa za koordinacijo programov. Želel bi dodati samo nekaj idej, ki bi jih treba, bilo treba upoštevati pri, pri koordinaciji donatorjev. Torej, eh, širok eh, sporazum obstaja glede uh, vseh eh, eh, vprašanj, ki smo jih eh, sprožili, ampak še vedno imamo 28 velikih administracij, imamo torej že velike administracije tu v Bruslju in pa še vsaka posamična država ima veliko državno administracijo, temu je treba dodati še diplomatska predstavništva in tako dalje. Torej, Splošno načelo je, da če želimo koordinacijo izvesti uspešno, moramo razmisliti o tem, kako lahko istočasno na istem mestu angažiramo vse akterje in zato je pomembno, da se med seboj sinhroniziramo, uskladimo, da lahko delamo na istem vprašanju, istočasno, na istem kraju, kajti sicer bomo prejemali, sprejemali odločitve na različnih mestih, v različnih časih za iste države. Drugo, kar je treba upoštevati in počrtati, je naslednje. Sami ste povedali, gospod predsedujoči, da je prišlo do institucionalnih sprememb z Lizbonsko pogodbo in sedaj imajo delegacije EU drugačno ulogo kot prej. Sedaj uživajo tudi drugačno ulogo pri koordinaciji in pa tudi tako na terenu, kot tudi med državami članicami. Mi imamo na terenu koordinatorja, ki si prizadeva za to, da bi vse, torej države članice in pa tudi neevropske donatorje združil skupaj in zato je tudi eden od, um, eno od vprašanj, ki se postavlja, kako lahko na uh, ravni posameznih držav te dejavnosti združimo. Zato tudi davkoplačevalci uh, Eh, plačujemo veliko diplomatov, eh, strokovnjakov za razvoj in tako dalje, da eh, nas predstavljajo in predstavljajo svoje strokovno znanje v Ekvadorju, Boliviji, Bangladešu, kjerkoli že naj si živo. In za to delo jih tudi plačujemo, zato da podpirajo politike EU v teh državah in veleposlaništva in različne agencije za uh, razvoj delajo na terenu. Zaenkrat smo še v začetni fazi te koordinacije, ampak mislim, da smo zaenkrat kar uh, uspešni pri angažiranju držav članic. Um, namen je, da bi države članice EU, pa tudi donatorke izven EU eh, e delale skupaj, kot je komisar danes eh, zjutraj pojasnil. Imamo eh, skupno koordinacijo za razvoj in sodelovanje za Etiopijo. To je eden od primerov. Imamo pa še druge primere, ki jih lahko ehm, podpiramo in promoviramo. To bo seveda trajalo nekaj časa vse države EU so torej eh, pomembni akteri, zelo veliko stvari je treba uskladiti in narediti, ampak to je treba storiti na ravni držav, zato ker na ta način bomo lahko imeli bolj usredotočeno podporo eh, razvojnim projektom. Hvala lepa, gospod Fernandez Šo. Gospod Koce, oziroma gospa Koce. Um. Kohärenz ist ja ein Hvala lepa. Koherenca je tema, ki potrebuje predvsem politično voljo. In zato zastavljam naslednjo vprašanje. Ali lahko predpostavljamo, da obstaja politična volja za sodelovanje? Kajti, če politične volje ni, potem naša prizadevanja, potem so naša prizadevanja obsojena na propad. Sprašujem vas, kje v političnih vladah odkrivate to politično voljo in ali obstaja kaj takega kot. Moja vprašanje gre darüber hinaus, kako ti in da premagamo to razdrobljenost, ki obstaja v institucijah. Zanima me, dokolikšne mere smo pripravljeni uveljaviti razvojno politiko na posameznih področjih znotraj posameznih vlad. Sodelovanje v Evropski uniji mora priti tudi od spodaj na vzgor, torej znotraj vlad in pa znotraj parlamentov so, pre, so potrebna prizadevanja za to, da se preseže lastne egoizme in da se na ta način dokaže, da je možno doseči rezultat, če je razvojna politika timsko delo. Sprašujem se, kje je tu politična volja? ali lahko to danes še najdemo, oziroma ali nismo bolj podvrženi kakšnim drugim trendom danes. Um, ja, postavili se zelo zanimivo vprašanje. Imamo še nekaj minut eh, za vprašanje, ampak zelo nakratko. Ja, to je bistvo problema. Kako lahko eh, ljudi privedemo do tega, da bodo razumeli, da tu ne morejo razmišljati tako osko, in da so to sredstva, ki jih je treba razdeliti učinkovito, kaj ti gre za človeška življenja. Sam sem bil enkrat poročevalec za. Um, za nujno pomoč pri hrani in uh, sodeloval sem na sestanku v Franciji, v Južni Franciji in 20 eh, od 30 ministrov mi je povedalo, da se tega ne da izvesti. Ampak eh, uspelo nam je. Zbrali smo denar in sprejeli smo zakonodajo, kajti šlo je za reševanje človekovih življenj. Večinoma gre za to, da je treba spoštovati načela, vlade so neodvisne. Naprimer na Irskem. Eh, parlament lahko sprejme katerikoli zakon parlament želi sprejeti, če ta ni protiustaven. V EU lahko parlament sprejme samo tisto zakonodajo, ki nam jo dopuščajo pogodbe. Se pravi, eh, treba je zagotoviti sodelovanje v duhu spoštovanja vseh, kajti mislim, da dokler na vlade ne pritisnejo nacionalni parlamenti in zato imamo to srečanje, da ne, jim ne bo v interesu, da bi se odpravili te prepreke. Torej, sku, zato želimo sodelovati z nacionalnimi parlamenti, zato spoštujemo nacionalne parlamente, zato da lahko to dosežemo in zdi se nam občudovanja vredno, da ne glede na težko finančno situacijo v Veliki Britaniji in vse. Um, um, ukrepe vrčevanja v Veliki Britaniji, da je Velika Britanija kljub temu uh, obnovila svojo zavezo nič cela sedem odstotkov. In to pomeni, da um, je to možno, da vsi to lahko storimo, če se med seboj povežemo. To je samo začetek tega postopka. Poročilo je še uh, v delu, se še oblikuje. Uh, Mislim, da bo končano konec poletja, tako da ga lahko obravnavamo v septembra in na to lahko nacionalni parlamenti izrazijo svoja mnenja in imamo potem lahko tudi to izmenjavo. Mislim, da je pomembno, da izkoristimo moderne načine komunikacije, kot so kolegi omenili, če se ne moremo fizično uh, zbrati, tako kot tu, da uh, se lahko poslužimo modernih načinov komunikacije, zato da se med seboj bolje razumemo. Evropski parlament je pred nedavnim uvedel web streaming uh, vseh uh, sestankov odborov in uh, Na ta način je ta informacija tudi dostopna eh, nacionalnim parlamentom, lahko pa eh, bomo pa tudi uvedli videokonferenčne pogovore z nacionalnimi parlamenti. To je samo začetek tega postopka. Mislim, da lahko naredimo še precej več, če se osredotočimo na cilje. 13 tisoč otrok umera vsak dan in eh, to to je ključno, kajti res lahko to odpravimo, res lahko tu nekaj dosežemo. In uh, vesel sem, da lahko predam besedo gospe Evi Žoli za zadnji del sestanka. Merci eh, beaucoup. Najlepša hvala. Bližamo se koncu današnjega sestanka. In za te končne sklepe sem zadovoljna, da je med nami gospod Pat Breen, predsednik odbora za zunanje zadeve in trgovino iz Irskega parlamenta, torej države, ki predseduje ta semester Evropske unije. Tako da odpiram prav kratko razpravo o glavnih sklepih, ki jih lahko potegnemo iz današnjega sestanka. Gospod Brin, izvolite besedo. And, uh... Hvala lepa, gospa Žuli. Naj povem samo to, da je to zelo koristno srečanje, ki ga imamo danes jutraj. Slišal sem precej zanimivega in kaže, kako močni smo tudi, ko nacionalni parlamenti in Evropski parlament spregovorimo v enem glasu. In eh, pomembno je, da zagotovimo tako politiko koherentnosti kot eh, skupne eh, programe in da to vključimo v naš razvojni program. Prav tako bi želel dodati še nekaj besed k temu, kar je povedal moj prejšnji kolega, bivši kolega Gay Mitchell, s katerim sva skupaj delala precej let. Torej, um, Evropski parlament je tu delal, zelo veliko naredil v tem odboru za razvoj in tudi Dan Evan in pa sam um, sva tu, tu predstavljava uh, irski parlament uh, in prav gotovo se bova midva vrnila v naš parlament uh, in poročala o izraženih mnenjih. Torej, tudi eh, v Dublinu na drugem sestanku med nacionalnimi parlamenti na temo varnosti. Tudi na tem sestanku smo izmenjali mnenja na način, ki po mojem mnenju eh, kaže na zelo velik potencial na številnih področji. Prav tako se mi zdi zelo um, dobro, da danes jutraj lahko slišimo, da se podoben proces odvija tudi tu in da si dejansko prizadevamo tu na uh, ustrezno strukturo teh eh, srečanj. Zahvaljujem se tudi gospe Evi Žoli za to, da je z eh, praktičnega vidika izvedla to priporočilo. Uh, v luči eh, splošne gospodarske krize, ki je prizadela vlade v vseh evropskih državah eh, in ob dejstvu, da se moramo vsi usredotočiti na to, kar je najbolj ključno, eh, je pomembno to, da kljub vsem tem varčevalnim ukrepom na Irskem še vedno obstaja zelo visoka javna podpora našim programom pomoči. In na Irskem zelo veliko dela opravljajo eh, različne um, nevladne organizacije. Eh, tu gre za 650 eh, milijonov evrov, ki je ki so del eh, teh eh, razvojnih programov Irske in to je mm, precej visoka številka glede na sedanjo situacijo na Irskem. Seveda želijo davke plačevalci vedeti, kako je njihov denar, denar eh, porabljen, želijo, da so ta sredstva porabljena učinkovito. In za večino uh, teh programov seveda velja, da smo mogli malce, um, malce omejiti uh, sredstva, vendar pa uh, še vedno zagotavljamo nadaljevanje programov. Uh, treba se tudi uh, izogniti vsem negativnim vidikom za države v razvoje in uh, pri eh, prizadevanjih za koherentnost politik, ki je tu eh, predmet naše razprave, eh, je treba upoštevati tudi Belo knjigo iz leta 2006 in pa tudi 2012, pa tudi vse mednarodne sporazume treba upoštevati. Leta 2006 je Je bilo to eh, tudi v beli knjigi zabeleženo, torej to kot prednostna naloga za eh, zagotavljanje trajnostnega razvoja in pa zagotavljanje ciljev irske pomoči. Kaj smo dosegli od leta 2006? OECD in druge mednarodne agencije eh, so irsko pomoč označile kot eh, najbolj učinkovito in prav tako tudi druga poročila eh, kaže na to, da eh, je Irska ena izmed treh držav donatoric, ki najbolj učinkovito razdelijo svojo pomoč. Prav tako tudi agencije za razvojno pomoč in druge agencije pričajo o tem, vendar pa še vedno ostajajo določeni izzivi, s katerimi se moramo soočiti in nekateri med njimi so bili že predmet razprave danes jutra, zlasti vprašanje podvajanja dela, fragmentacije in tako dalje. Eh, težave z fragmentacijo pomoči, kolegi, eh, mislim, da jih je treba reševati na eh, ta način, da se tudi bolje meri rezultate, ki so bili doseženi in to je seveda eh, težko. Prav tako je treba tudi naše vizije prilagoditi obstoječim eh, kapacitetam. Eh, Irska bo še naprej razvila svoj aganžma in pa svoje programe za razvoj. Imamo kar nekaj procesov, ki gredo, gredo v smeri eh, večje koherentnosti, večjega usklajevanja in eh, prizadevamo si za čim boljšo uporabo obstoječih eh, zmogljivosti in to na ta način, da se povežemo z vsemi akteri, vključno z akademiki in pa zastopniki civilne družbe, pa tudi z vsemi, um, naprimer OECD, um, stičnimi točkami in tako dalje. Prav tako si uh, prizadevamo tudi za uh, boljše sodelovanje z raziskovalnimi agencijami in pa vzpostavljamo tudi formalne in manj formalne mehanizme z koordinacijskimi partnerji in to tudi znotraj posameznih vlad. Torej, prizadevamo si za eh, čim eh, bolj preprosto in neposredno komunikacijo tudi znotraj eh, vladnih organizacij. Prejšnje leto se je odbor za, torej skupni odbor, kateremu sem predsedoval, tudi ukvarjal s temi vprašanji, podčrtal potrebo po koheziji med eh, irskimi razvojnimi politikami in pa bolj eh, splošnimi eh, politikami za pomoč in to je bilo tudi danes že povedano, se pravi, da je treba povezati tudi vprašanje trgovanja, trgovine z um, razvojnimi in politikami pomoči. In uh, potrebno je tudi, da se eh, podrobno nadzoruje, torej tako na parlamentarni kot na vladni ravni tudi um, razvojna pomoč eh, na Irskem. Kolega iz Belgije je to tudi uh, tu uh, pojasnil, torej kaj, kaj je sploh ta ideja. Um, da parlament nadzira pomoč. Se pravi, treba je natančno vedeti, eh, katera sredstva prihajajo iz katere države, če želimo imeti učinkovit parlamentarni nadzor. Prav tako je treba nadzorovati tudi, kako so ta sredstva porabljena. In to sporočilo učinkovitega razvoja je treba tudi posredovati javnosti. Eh, vlada podpira eh, tesno sodelovanje tudi z nevladnimi organizacijami in koordinacija med donatorji je ključna, če želimo zagotoviti učinkovitost. To načelo najdemo tudi na ravni EU pri eh, načeljih in angažmajih EU-ja eh, pri izvajanju vseh skupnih okvirnih programov maja 2012 je sta komisija in pa EAS um, odločili, da boste sprejeli skupne programe z letom 2012 in da bo to skupno programiranje tudi uh, po uh, letu 2012 uh, um, izvajano skupaj. Pilotni projekt Etiopija je bil lansiran in um, nek, če tudi so bile nekatere države malce negotove glede tega, je ta pilotni projekt pokazal, da je to prava pot. Eh, vesel sem, da je naše diplomatsko predstavništvo v Addis Abebi prav tako tudi zelo veliko eh, pripomoglo k temu in eh, pripomoglo tudi k izvajanju skupnih razvojnih programov v Etiopiji in To bomo tudi v prihodnih eh, tednih zapisali v, obliku, v obliki skupne eh, strategije, se pravi, kjer bomo zapisali eh, cilje, strategije, ukrepe skupaj z evropskimi politikami. Prejšnji oktober sem vodil delegacijo svojega odbora, torej za zonanje zadeve in um, trgovino v Freetown, v Sierra Leonu, kaj ti želel sem preveriti, kaj uh, je delalo irsko predstavništvo na terenu in prijetno sem bil presenečen, kako veliko je lahko ta zelo majhna ekipa naredila, torej v sodelovanju z lokalnimi nevladnimi organizacijami in lokalnimi eh, akteri na različnih po področjih. Uh, Eh, učinkovito sodelovanje prinaša zelo veliko koristi in vse to nam je ta obisk tudi pokazal in mislim, da boste tudi drugi lahko to videte, videli pri izvajanju vaših eh, programov. Eh, če je sodelovanje med donatorji uspešno, potem lahko vidimo, da se bodo dejansko Eh, situacije izboljšale. Govore je bilo o veliki umrljivosti otrok. O, spolnem nasilju in tako dalje. Treba je eh, upoštevati in imeti vse čas v mislih, da življenja teh oseb so odvisna od odločitev, ki jih mi sprejemamo tu. In zahvaljujem se vam, predsedujoča, za ta zelo pomemben uh, Eh, sestanek, zato pomembno srečanje, pomembno je tudi, da nacionalni parlamenti, da se lahko vrnejo domov in pritisnejo na svoje vlade, zato da se ta priporočila izvede. Najlepša hvala, gospod predsednik. Še nekaj minut imamo na voljo za izmenjave s predsednikom odbora za zunanje zadeve in eh, trgovino irskega parlamenta. Vse, ki bodo spregovorili, pa prosim, da se omejijo na eno minuto. Ampak kot zgleda, ni prijavljenih govornikov, zato se gospodu predsedniku odbora za zunanje zadeve zahvaljujem za njegov prispevek. Ravno tako se zahvaljujem vsem prisotnim, vsem sodelujočim za bogate prispevke, ki smo jih slišali v zvezi s eh, problematiko, ki smo jo imeli na dnevnem redu. Še kar nekaj napredka moramo doseči na področju razvojnih politik in kot sem povedala že na samem začetku, koherenca oziroma usklajenost razvojnih politik eh, ne pomeni samo usklajenosti med državami, članicami in parlamentom, ampak pomeni usklajenost pri razmišljanju na globalni ravni. Namreč cena nezakonitega delovanja v državah v razvoju je desetkrat višja od pomoči, ki jim jo nudimo. In uh, naši davčni sistemi veliko prispevajo k finančnemu stanju v državah v razvoju in tudi to je treba upoštevati v vaših državah. S tem zaključujemo ta sestanek vsi pa ste vabljeni k kosilu, ki ga pripravljamo prav tukaj pred dvorano in lahko bomo še izmenjali mnenja ob kozarčku. Hvala vsem.